No, dvorana je še nekoliko prazna, ampak šest, sedem kolegov nas je in mislim, da lahko kar začnemo. Včeraj zvečer smo imeli zasedanje koordinatorjev. Po elektronski pošti ste dobili naše sklepe in če eh, želite posredovati kakšne pripombe, prosim, da to naredite do konca današnjega dne. Zdaj pa današnji program. Gospod Lökegard nam bo poročal o novostih in o pomankanju sredstev v proračunu. Torej, gospod Lökegard, izvolite, imate besedo. Hvala, gospa predsednica. Včeraj smo imeli srečanje poročevalcev v Senci in eh, najprej naj se vsem zahvalim za sodelovanje in mislim, da ne pretiravam, če rečem, da smo imeli dober sestanek in mislim, da lahko sklenem, da smo nasplošno dosegli eh, veliko konsenza, kar zadeva to vprašanje. Tukaj gre seveda za dve zadeve. Po eni strani imamo tu mnenje o političnih prednostnih nalogah, to ste upam, da dobili. Potem pa imamo še predloge sprememb k osnutku proračuna. In večkrat je že bilo povedano in zdaj to uh, ponavljam. 23. julija je rok za vložitev teh predlogov sprememb, samo toliko, da boste vedeli. Mislim, da če pogledamo novi postopek, lahko rečemo, da so stvari tokrat zelo zapletene. Nimamo drugega kroga, imamo samo eno priložnost, če se tako izrazim, in eh, to nam otežuje stvari, kajti to pomeni, da moramo biti zelo razumni že od začetka. v novih razmerah se je pokazalo, da ima svet več pooblastil in da jih želi tudi izkoristiti za zmanjševanje sredstev. Ne bom ponavljal vseh številk, ampak eh, če spregovorimo o tistih zadevah, ki so relevantne za nas, zmanjšanje eh, v proračunu 25 milijonov za vse življensko učenje, eh, 12 milijonov za ljudi, 8 eh, milijonov za Erasmus in pa tudi zmanjšanje na drugih področjih za kulturo, torej kar precejšnje številke so tukaj v igri. Argument sveta je, da moramo početi enako, kot počnejo države članice, da moramo torej zmanjšati izdatke. Po mojem mnenju pa to pravzaprav nima nobene logike obstaja precejšna vrzel med eh, tistimi lepimi besedami in lepimi strategijami, ki smo jih sprejeli in pa med realnostjo, s katero smo sedaj soočeni. Sam torej mislim, da zmanjšanje sredstev ni logično in tudi včeraj eh, je bil z nami belgijski minister, ki je govoril o tem. Omenjal je eh, sestanek v Madridu, kjer so se pred kratkim ministri za izobraževanje zedinili da bo potreben ustrezen proračun za resničevanje strategij. Torej, res se zdi, da tukaj ni nobene logike in ne potrebuješ doktorata, da vidiš, da logika enostavno ni v tem področju in mislim, da se bomo morali temu zoprstaviti. Uh, sestal sem se s, proč, s poročevalko uh, za proračun in njeno stališče je, da bi morali povečati sredstva za izobraževanje in mlade in zdi se ji, da uh, je početje sveta Eh, preprosto nekakšna provokacija. Svet je videl, kakšne so prednostne naloge na tem področju in mislim, da moramo Sedone na tem področju podpreti in da eh, bomo vsekakor to tudi storili. Moja stališča se odražajo tudi v osnutku mnenja in eh, sicer nameravam, kot sem že dejal, ponovno spostaviti prvotni proračun in se zoprstaviti zmanjšanju, ki ga zahteva svet. Eh, želim podpreti strategijo Evropa 2020 v okviru proračuna za leto 2011 in mislim, da se lahko vsi strinjamo, da je izobraževanje ključno za uspeh te strategije. Torej vse življenjsko učenje, Erasmus in program People bi morali biti prednostne naloge v tem proračunu. Poleg tega želim povečati tudi sredstva za komunikacijo. Komunikacija je ključna, kadar se znajdemo v krizi, v kakršni smo sedaj. Vsi, ki vedo kaj o komunikaciji, eh, vam bodo povedali, da zdaj ni pravi čas za zmanjševanje proračuna na tem področju. Mislim, da moramo povečati izdatke za to področje v tem trenutku in zmanjšanje sredstv na tem področju tudi ni logičen korak. Torej, želim povečati sredstva, ki so namenjena komuniciranju. Ravno tako pa bi želel tudi boljšo prepoznavnost evropskih institucij. Mislim, da moramo podpreti odprtje treh evropskih javnih prostorov želim tudi podpreti in uh, včeraj je razprava to odražala in mislim, da se glede tega vsi strinjamo, namreč, da moramo povečati sredstva za šport. Tokrat je manevrski prostor do zgornjih meja zelo tesen. Pod uh, eh, 1A imamo uh, eh, 15,1 milijon, pod 3B pa samo 15,2 milijona. Torej, res nimamo veliko manevrskega prostora. Torej, tisto, kar nameravam predlagati, je, da pod 3b eh, določena sredstva premaknemo oziroma določene programe premaknemo pod točko 4, tako da bomo tukaj dobili več manevrskega prostora. Kar zadeva pilotne projekte in pripravljalne ukrepe, zdaj smo prijeli komentarje strani komisije. Eh, komisija je tudi ovrednotila predloge eh, poslancev in upam, da ste vsi eh, prijeli te ocene. Sestanka s poročevalko vem, da se želi osredotočiti na prepoznavnost, ko gre za ocenjevanje teh projektov in mislim, da je pomembno, da ne namenjamo denarja projektom, ki jih ne bo mogoče uresničiti. Zato torej predlagam, da nadaljujemo delo s tistimi predlogi, ki so prejeli oceno A, B ali C. Me pa zanimajo seveda tudi vaši komentarji glede tega. Če torej zaključim s prvim delom, Naj zastavim še vprašanje svetu, če imamo tukaj kakšnega predstavnika. Kolikor vem, nameravate eh, pripraviti oziroma podpreti pripravljalni ukrep v zvezi s pomenskimi obeleži. Vem, da je to uh, pomembna zadeva, ampak eh, zanima me, kako lahko predlagate projekt, ki že ima pravno podlago, tako mi je bilo namreč povedano. Uh, Eh, torej, ne razumem, zakaj se to zdaj pojavlja pod pripravljalnimi ukrepi. Istočasno pa bi rad izrazil tudi svojo zaskrbljenost nad zneski za 4 milijone evrov in to je precejšen znesek pod 3B, eh, kjer imamo eh, manevrskega prostora do zgornje meje samo 15 milijonov. Toliko torej za uvod, eh, bom pa zelo vesel vaših komentarjev v zvezi s tem, kar sem vam predstavil. Hvala. Hvala, Morten. Mislim, da je vse skupaj zelo žalestno. Eh, pogovarjala sem se s kolegom Zalterjem in eh, vse skupaj se mi zdi predvsej nerazumljivo. Pri finančni perspektivi smo se borili za to, da bi dobili več denarja za izobraževanje in kulturo. Finančno perspektivo smo podprli šele, ko nam je svet omogočil več sredstev za izobraževanje in kulturo. Zdaj pa smo se znašli v položaju, da prihaja do zmanjšanja sredstev ravno na tem področju. In ne gre za to, da se ta sredstva ne bi porabljala tako kot pri kmetijstvu ali pri regionalnih ali strukturnih skladih. Tukaj je črpanje sto odstotno in celo še več sredstev bi bilo potrebnih. Uh, In ne vem, ali uh, gospodje, ki so to uh, zasnovali na svetu, sploh vedo, kako stvari potekajo. Imamo večletni program in če nekdo oblikuje nek projekt, morda potrebuje v prvem letu malo manj, v drugem letu malo več in potem v tretjem letu še pač ostalo. In uh, to uh, terja določeno uh, zanesljivost in ne moramo podpreti projekta, ki ne bi tekel toliko in toliko let, na koncu pa jim ne moramo dati tistega, kar je bilo predvideno, kar smo jim obljubili. E, ne razumem najbolje, kako deluje proračun, ampak e, sem e, res razočarana nad temi razmerami. Vsi pravimo, da je izobraževanje nujno da eh, je v času krize tudi kultura vedno pomembnejša in potem zmanjšujemo sredstva. To se mi zdi res smešno in da se moramo tukaj enostavno skregati s svetom. Svet je bil včeraj eh, zelo optimističen, ampak tukaj je bil predstavnik samo enega od 27. Eh, ta prevzema odgovornost, ostali pa se skrivajo za svojimi finančnimi ministri. In eh, Imam še eno prošnjo. Imamo možnost ulaganja novih predlogov, sprememb in zato težko rečem, ali eh, se spuščamo v kategorije komisije ali ne, kajti še vedno je možnost novih predlogov, sprememb. Ampak sem mnenja, da moramo biti previdni in da moramo pri eh, pilotnih projektih izbrati take, Eh, ki bodo zelo prepoznavni in ki bodo čim bliže državljanom, ne katerim koli organizacijam, ampak dejansko državljanom. Eh, potem se bomo lahko eh, upravičeno borili za te projekte. Zdaj pa imamo kar precejšen seznam. Marko. Najlepša hvala. Hvala lepa tudi kolegu Mortenu za delo, ki ga je upravil. Strinjam se s tem, kar je rekla predsednica v zvezi s stanjem proračuna. Pravzaprav izhajamo iz dveh stališč. Najprej, v tem kriznem trenutku so kulturne storitve v Evropi edine, ki zagotavljajo jamstvo, ki zagotavljajo delovna mesta in tudi gospodarsko rast. Zato bi morali podpirati kulturne politike v Evropski uniji, v državah članicah, kajti to je ključni odgovor na krizo in tudi rešitev za gospodarsko rast. Mislim, da je treba staviti več na tiste programe, ki delujejo, naprimer vse življenjsko učenje. Mislim, da bi morali podpreti tudi prednostne naloge, ki smo jih opredelili, naprimer mladi v okviru tega proračuna. Potem pa smo ugotovili, da smo sredstva ne samo, da jih nismo povečali za mlade, temveč smo jih celo zmanjšali. Bom pustil besedo tudi drugim kolegom, tako da bi povedal samo še nekaj. Pogovarjal sem se tudi z našo poročevalko, nam mislim, da je zelo odločna pri tej temi. Ko gre za vse življensko učenje, vemo, da so nam zmanjšali sredstva. Nekateri so rekli, da gre tu za provokacijo, sam mislim, da gre tu res za sramoto. Vsaj toliko sredstev, ko smo jih imeli prej, bi morali imeti na voljo. Zanima pa me, kaj v praksi pomeni to, da so nam zmanjšali tudi sredstva za mlade. Že včeraj smo govorili o tem, ko smo se pogovarjali o športu. Namreč prav smešno je, kako malo denarja smo namenili športu. Ivo Belet, Santiago, Fisas in tudi drugi so se oglasili v zvezi s tem in rekli, da bi morali tudi to dejstvo poštevati. Za konec naj povem še to, da ne vem, ali sploh še imamo možnost za to, da se srečamo s predstavniki sveta ali komisije, ne vem, kdo odloča o tem. Vendar se mi zdi, da mnogim ni dovolj jasno, kako pomembna je kultura, tudi v teh težkih časih v Evropi. Kultura je pomembna za izobraževanje, za gospodarstvo, zato je treba dati prednost mladim, športu, izobraževanju in v ta namen nameniti tudi dodatna sredstva. Kaj ti na tem temelji tudi prihodnost naše družbe? Hvala.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 Proračun za kulturo je vedno podvržen zmanjševanju in to, da se vedno zmanjšuje ravno ta del proračuna, eh, To je posebno nesorazmerno glede na pomen, ki ga ima ta sektor za družbo in glede tega moramo zavzeti jasno stališče. Po mojem mnenju gre za provokacijo in če je to provokacija, moramo morda tudi mi se provokativno odzvati. In morda moramo uh, se tukaj povezati s tistimi, ki so pristojni za to na komisiji. Oni namreč poznajo razmere. Uh, našem odboru bi morali eh, ne samo razpravljati, ampak tudi oblikovati resolucijo in biti eh, zelo eh, trdni. Gospa Kamarevert, eh, ja, kratka bom, ne bom ponavljala vsega, kar so povedali kolegi. Provokacija mislim, da je pravi izraz. Bi samo prosila, da potem v mnenju, ne v konkretnih eh, proračunskih vrsticah, ampak v mnenju zelo jasno povemo, da so zmanjšanje sredstev na področju kulture in izobraževanja posem nespremljiva in da ne moremo govoriti o kulturi zgor v nedeljskih govorih, ampak da se mora to odražati tudi v proračunu in v realnosti. Sicer niti ob eh, nedeljah ni potrebno govoriti o tem in mislim, da moramo to zelo jasno zapisati tudi v našem mnenju. Bodite kratki, lepo prosim. Gospod Bele, eh, hvala, predsednica, kratek bom. Naj samo povem, da sem bil na včerajšnjem sestanku z Mortonom, kjer smo se pogovarjali o proračunu in eh, strinjamo se z stališčem pročevalca. Prisluhnil sem eh, Marko in drugim govornikom in strinjam se tudi z njimi. Eh, vse življenjsko učenje, to zmanjšanje sredstev je dejansko provokacija in naša skupina namerava vložiti predlog spremembe zato, da bi povdarili, kako nespremljive so te razmere. Podobno velja za šport in gospod Fisas je govoril o tem, uh, Mislim, da moramo oblikovati predlog spremembe, s katerim bomo poslali jasen signal svetu in komisiji, kaj mislimo o tem. Ravno tako bi želela, želel gospod, gospod Pračevalka, da se omenjajo tudi uh, mladi v gibanju. Nismo za to, da se oblikuje posebna proračunska vrstica za namen te dejavnosti. Uh, v tem trenutku pa pravzaprav sploh eh, ni še posem jasno, ali bi to naredili v mnenju ali v eh, predlogih sprememb. No, kar zadeva to proračunsko vrstico mladih v gibanju, tu je v nasprotju stališči našega odbora in tudi v nasprotju s priporočili komisije. Torej, eh, mladi v gibanju je odlična ideja, ampak zato ne potrebujemo posebne vrstice. Če je tukaj kaj napačnega, ki je napisano v besedilo, prosim, da to eh, odstranite, ker sicer bomo morali glasovati proti temu. Najlepša hvala. Samo svarilo smo v izrednih časih in eh, naša odgovornost je, da poskrbimo, da se denar dekoplačevalcev razumno porablja. Moramo biti realistični in to ne zato, ker ne bi podpirali kulture in izobraževanja, ampak moramo eh, vrednotiti, kje eh, dejansko dodajamo neko dodano vrednost. In nekaj, kar sem želela izpostaviti, so evropske šole. Urad generalnega sekretarja stane 8,7 milijonov in mislim, da lahko Eh, izboljšamo tisto, kar dosegamo z denarjem in da lahko izboljšamo naložbe, moramo vlagati v raziskave, razvoj, izobraževanje, vendar moramo biti v tem času tudi nekoliko bolj skromni in malo manj pohlepni. Najlepša hvala. Gospod Kovačev. Najlepša hvala. Govoril bom bolgarsko. Da go zamestvam, zašto ne može da bude dne. Kolega Eme Stajanov me je prosil, da ga nadomestim, ker danes ne more biti tukaj. E, rad bi povedal nekaj besed o njegovem projektu za usposabljanje oziroma izobraževanje v zvezi z Evropsko unijo v e, srednjih šolah. E, kot pravi Evropska komisija, je to zadeva, ki je v pristojnosti držav članic in takega projekta ni mogoče eh, podpreti. Eh, Razumem sicer stališče komisije, vendar pa tega pravzaprav eh, ne morem podpreti. To vrstni projekti bi lahko posredovali zelo dobro eh, eh, sporočilo in morali bi spodbujati to vrste projekte, ki vnašajo vsebine Evropske unije v srednje šole. V določenih državah članicah to vrstne vsebine v šolah že obstajajo, vendar je vse odvisno od dobre volje Eh, učitelju zgodovine, naprimer. Ne bom eh, govoril o tem, zakaj je to vrstno izobraževanje pomembno. To vrstno izobraževanje je ključno za evropsko identiteto in evropsko državljanstvo in v našem interesu je, da mladi vedo več o Evropski uniji, o njenih zgodovini, o njenih institucijah in eh, pravzaprav mladim dolgujemo to znanje. Kaj torej lahko naredimo? ali lahko sprejmemo kakšne eh, ukrepe za to, da bi ta projekt priključili kateremu od obstoječih programov kljub stališču komisije. Morda bi naš odbor lahko pripravil poročilo na lastno pobudo in eh, prosil bi kolege, da podprejo to pobudo gospoda Stojanova. Hvala. Gospa Maritere Sančeš-Šmit. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa tudi. Mortenu, zato da je spostavil ključne smernice naše politike. V času krize je vedno prisotna težnja, da se zmanjšajo proračunska sredstva, zato bi res morali ustrajati na kulturi. Žan Monet je rekel, da če bi moral Evropo na novo spostaviti, bi začel s kulturo. Mislim, da smo vsi prepričani o tem, kaj počnemo. Santiago je že sam povedal, da imamo zelo malo manevrskega prostora in če ga imamo res tako malo, nima smisla, da se sprejemajo odločitve. Prvič se ukvarjam pravzaprav s proračunom, tako da ne vem, ali imamo več manevrskega prostora ali mal, ali lahko še kaj storimo ali morda ne, vendar nima smisla oblikovati predlogov sprememb, če ne bodo do ničesar privedli. Zato me zanima, koliko manevrskega prostora imamo, na katerem področju imamo morda še proste roke ali imamo roke že zvezane. Mi smo tisti, ki moramo biti dovolj odporni. Tisti, ki bo najbolj odporan in najbolj ustrajal, bo tudi največ dosegal kar zadeva sam manevrski prostor, tudi v odnosu do drugih odborov. Mislim pa, da bi morali biti vsi solidarni. Marie-Therese. Marie-Therese, mene vedno jezi, če vsi govorijo o tem, kaj naj bi žamo ne povedal. Ne, enostavno povem, kaj se je dejansko zgodilo. Žonmo ne, ne bi nikdar mogel reči česa takega. Hotel je premog in e, jeklo, hotel je povezovati gospodarstva, samo to. In ideja, ki je pripeljala do tega, da je nastalo kaj več, to je doprinesel eh, Robert Schuman. In kultura je bila vedno prisotna, eh, s tem nismo začeli. Začeti je bilo potrebno s tistim, kar je pripeljalo do vojne. In toliko krat je že bilo rečeno in prosim vas v tem odboru ne govorite tistega, kar ne drži. Vse se skupaj zveni zelo lepo, ampak tudi če tega ne bi nišče rekel, sem prepričana, da je kultura zelo pomembna. Uh, hvala. Mislim, da je bilo večina že povedanega, zato sem lahko zelo kratka. Uh, tukaj v odboru se moramo jasno opredeliti za kulturo in iz izobraževanja in izraziti jasno stališče. Je pa pomembno, da eh, tudi kolege iz ostalih pristojnih odborov opomnimo na to, kaj se vedno govori ob nedeljah. In Če želimo v strategijo 2020 povečati število diplomantov, število ljudi v višjem izobraževanju, istočasno pa zmanjšujemo sredstva, je to napačen signal, kajti to pomeni, da en dan govorimo eno, naslednji dan drugo in eh, to je potrebno razčistiti. Bi pa še nekaj izpostavila. Mislim, da je smiselno, eh, kar zadeva komunikacijo v Evropski uniji, komunikacijo strani parlamenta in komisije, eh, da je to potrebno ponovno preučiti in razmisliti, ali vse, kar Eh, izhaja, vse kar objavljamo, ali je to dejansko učinkovito. Vendar pa eh, sploh kar zadeva novinarje. Eh, pogosto novinari sploh na lokalni ravni ne vedo, kako se pri nas oblikuje politika in zato o tem ali ne piše ali pa pišejo napačne stvari in to je potrebno izboljšati. Gospa Badijan. Najlepša hvala, predsednica. Ne bom ponavljala vsega, kar je že bilo povedano. E, strinjam se z vsem, ampak mislim, da moramo dati na mizo jasen predlog. Naša vloga ni, da nasprotujemo, ampak moramo ukrepati, potrebujemo torej jasno stališče, moramo pa tudi uh, ukrepati, zato da se bodo stvari spremenile. Imam nekaj zamisli. Uh, Najprej lahko bi poslali pismo ali dokument, dokument ki bi vseboval naše stališče in kjer bi zagovarjali vse, kar je bilo danes povedanega. In vsi bi se lahko pogovorili tudi z ministri za izobraževanje v naših državah in poslali to pismo in jim pojasnili, kaj se dogaja, ter tudi vprašali, ali oni to podpirajo in ne, kajti svet so pravzaprav ministri za izobraževanje, torej se moramo pogovarjati z njimi zdi se, da se strinjajo z nami in eh, da želijo, da se stvari nadaljujejo. Lahko torej se pogovorimo z njimi, lahko pošiljamo eh, pisma v šole, združenjem starstev, združenjem mladih, lahko jih opozorimo na to, kaj se dogaja in eh, jih pozovemo k temu, da zagotovijo, da bodo stvari drugačne razumemo, da smo v krizi in da je potrebno proračun omejiti, ampak eh, glede na cilje, ki jih imamo pri izobraževanju, sposabljanju in inovacijah, eh, mora biti proračun drugačen. Morda bomo povzročili nekoliko težav, ampak glede na to, kakšne so razmere trenutno, mislim, da je dobro, da nekaj naredimo in mislim, da moramo ukrepati, preden preprosto uh, se umaknemo nazaj in rečemo, ah, bomo pač glasovali proti. Uh, moramo vsaj poskrbeti, da se bodo ljudje počutili eh, slabo ali krive zaradi tega. No, to je bil poziv k revoluciji, podpiram to, ampak eh, problem je v tem, da so doma počitnice in da nam v šolah ne bo nihče prisluhnil, septembra pa moramo imeti predlog. Ampak vendar lahko to naredimo in ljudi lahko jezimo tudi s tem, da poskušamo uh, ustvariti nekaj hrupa tudi v nacionalnih organizacijah. Kolega Biski. Da bi naj varčevali pri kulturi, je strašno, da bi naj, da bi naj varčevali pri izobraževanju, pa je kar javna, pre, javna prevara. Govorimo o veliko o kulturi in izobraževanju tudi v strategiji EU 2020 in to je javna prevara. Pri tem ne smemo varčevati. Evropa ne sme postati nekakšen muzej. Moramo izdajati približno toliko kot Kitajska ali Malezija, seveda, če vse skupaj merimo z BDP-jem. Ta težava pa je v tem, da se investicije v izobraževanje opazijo šele kasneje, po naslednjih volitvah in nekateri mislijo samo na kratki rok. Tako pač je. Ampak kljub temu, Moramo reči, Jona Pravara, to se dobro sliši. Kolegica Rana. Hvala lepa. Morda bi lahko tudi argumentirali, da resnično ne gre, če z Lizbonsko pogodbo dobimo nove pristojnosti, prav posebno na športnem področju, da potem lahko ugotavljamo, da ni niti toliko sredstev, da bi postorili tisto minimalno, kar je potrebno. To je gotovo slabo. Če dobimo pristojnosti, potem pa nimamo sredstev za to, potem tega ne moremo sprejeti. Hvala lepa. Hvala lepa. Do sedaj smo imeli za šport brez pravne podlage več sredstev kot sedaj in to je nespremljivo. In še zadnji gospod Zver. Predsednica, <clears throat> jaz bi samo v tem stališču predlogu proračuna za leto 2012 dodal, da je to slabo sporočilo tudi za države članice ki bodo kasneje eh, zaradi krize in drugih razlogov zmanjševale proračun za izobraževanje, šport in kulturo. Eh, v tem je problem. To je napotilo usmeritev tudi za države članice in izobraževanje v celotni Evropski uniji bo zaradi tega veliko bolj trpelo. Ne gre samo za naš proračun tukaj. So. Jetzt haben wir die Kommission. Tako, sedaj pa komisija. Gospod Nauc, prosim. Thank you. Uh, first, I mean, I... Hvala lepa, kratek bom. Najprej se želim zahvaliti za podporo, ki ste jo izrekli našemu predlogu. In kar je bilo rečeno o predlaganih črtanih strani sveta. Ne strinjamo se z njimi iz političnih razlogov. Gotovo to, kar pravite, podpira Evropo 2020, pa tudi zaradi tehničnih razlogov imamo veliko težav s predlogom sveta. Nekatera znižanja sredstev v administraciji pomenijo, da ne bomo več mogli izvajati tega, kar bi morali izvajati. Naprimer DDV, oprostite EIT. Tukaj bi morali obdržati vsaj raven, ki smo jo imeli če bomo sredstva znižali, zravni, ki jo imamo 2010, EIT ne bo mogel delovati. Še veliko je drugih primerov. In kar ste že omenili, obveznosti za plačila, to pomeni, da ne bomo mogli izpolniti naših obveznosti. Imamo obveznosti, imamo večletne projekte, kot ste omenili, in to pomeni, da konec leta ne bomo imeli dovolj sredstev za izplačila. Tako da bomo v zamudi, ne bomo mogli odplačevati obresti in tako dalje. In to bo stalo še več denarja. To nima smisla. Hvala lepa. Thank you very much, uh... Hvala lepa. Čisto na kratko. Strinjamo se sporočevalcem, glede sporočila, mislim, da smo imeli več sredstev glede sporočila kot glede izobraževanja. Tukaj smo izgubili 1,5 milijona pri plačilih, da velja pa enak argument kot pri kulturi in izobraževanju. Ne vem, ali naj to omenim sedaj, vendar pa čudno je, da je svet predlagal, povečanje proračuna za 4 milijone, zato da bi podprl eno od institucij. To je pripravljalni ukrep, ki bi ga lahko kasneje vključili v pregledni postopek programa Evropa za državljane. Če bi parlament tudi podprl to povečanje sredstev, potem bomo to verjetno sprejeli. Še dva elementa glede sporočila. Evropski javni prostori. Rad bi odprli še tri z vašim soglasjem in to bo stalo še nekaj dodatnih sredstev. In še na zadnje, tudi za naša omrežja bi potrebovali nekaj več denarja, da bi okrepili naše usklajevalne dejavnosti. Vendar pa to je Morten že omenil in z vašo podporo bomo storili vse, kar je v naši moči, da bi bolje sporočali o Evropi in o naših dejavnostih v države članice. So, ja, in kolegen, also... Spoštovane kolegice in kolegi, Morten bo še enkrat dobil besedo, vendar pa predtem naj povem, da moramo vsaj slediti predlogu komisije. Ne gre drugače. V proračunski vrstici vedo, kaj je bilo obljubljeno, kaj mora zagotoviti. Če seveda ne bodo imeli sredstva, bodo morali plačevati obresti, ker bo prihajalo do zamud in to je nesmisel. Ogorčena sem. Mislim, da nam svet resnično povzroča težave in to moramo jasno povedati. Prosim. Vprašanje iz dvorane. Zakaj danes ni sveta? Predsednica, svet je bil včeraj, danes pa ga ni. Tako pa če. Svet pa tudi nič ne more, zato seveda. Belgici pač razmišljajo tako, kot so dejali. Težava pa je v tem, da je še 26 drugih držav članic, kjer imamo tudi velike, močne države, ki pravijo, ne, tu bomo določena sredstva črtali. Morda je to samo grožnja, morda želijo na ta način pridobiti sredstva in se želijo poigravati z nami, ne vem. Mislim, da se v to ni potrebno spuščati. Mislim, da torej moramo najti odločne besede in dovolila si bom, če nimate nič proti, da kot predsednica tega odbora pišem vsem predsednikom vlad držav članic in jim bom opisala, kaj se dogaja. Dejali ste javna prevara, ne? Javna prevara? Ta pojem je zelo všeč. Ne bom dejala, da to prihaja strani gospoda Biskija, ker bom doma imela težave vendar pa izraz se mi zdi dober in uporabila ga bom. Ja, ja, zelo dobro, mora biti previdna v Nemčiji. Ni vedno potrebno imenovati avtorja. Tudi tukaj smo slišali, da je nekdo imenoval napačnega avtorja. Dobro, kakorkoli že, odločni bomo, vendar pa to je tudi simbolno. Morda bo kdo rekel, kdo pa mi piše, ampak kakorkoli že, to bom poslala tudi časopisom, to bo odprto pismo. In potem bomo videli, ali ga bodo vzeli resno ali ne. Vsakega izmed vas pa bi prosila, če bo imel možnost, da svojo vlado opozori, da ne moramo v nedeljo govoriti o izobraževanju in kulturi, ponedeljek pa vse črtati. In sedaj še Morten. Prosim. Ali, yeah, well, I can assure that Torej, lahko vam povem, da nimam dodatne proračunske vrstice za to, kar je bilo omenjeno in da je to nesporazum. Ne bomo imeli proračunske vrstice dodatne za to. Mislim, da veliko ni moč dodati, imamo jasen mandat. Tudi predlog predsednice je zelo dober da moramo ukrepati. Mislim, da bi pismo državam članicam bila dobra zamisel. Kar se pripomb kolegov tiče, govorili smo o izobraževanju novinarjev in črtanju sredstev. To sem omenil tudi v svojem mnenju, tako da ste lahko prepričani, da bomo pazili tudi na to. Ne vidim predstavnikov sveta danes. Torej, torej bo vprašanje Avšvica ostalo za prihodnje, na to se bomo vrnili. Seveda je to ključnega pomena. Skušal se bom ponovno sestati s poročevalci v senci konec avgusta in skušal bom to storiti 31. avgusta, če se s tem strinjate in potem si bomo ogledali razmere, kakršne bodo takrat. Vendar pa to je to, kar želim povedati. Mislim, da pa je znak iz našega odbora danes posem jasen. Diese... Dobro, potem zaključujemo to žalostno razpravo. 23. julija rok za predloge sprememb. Čez dva tedna. Tako, sedaj pa točka 9 na našem dnevnem redu, spolna zloraba in spolno izkoriščanje otrok ter otroška pornografija. Gospa kamer, kamera Vert ima besedo, prosim. Lepo kolegen. Hvala lepa. Gospa predsednica, po žalostnem poglavju proračuna prihajamo na drugo žalostno poglavje. Gre za predlog direktive o boju proti otroški pornografiji. Na kratko bi vam rada predstavila, katere bistvene predloge sprememb predlagam v svojem poročilu. Najprej gre za to, da ustrajam, da se odrečemo opredelitve pojmov otrok in otroška pornografija. To se že uporablja v veliko državah kot terminus tehniki. Tako da v Nemčiji, na primer, so to vse osebe, ki so mlajše od 14 let predlog direktive, ko se je Malmström, pa predvideva, da bi bili otroci vsi, ki so mlajši od 18 let. Mislim, da nima smisla na ta način posegati v različne sisteme držav članic. To bi pomenilo, da če bi to res bile osebe mlajše od 18 let, bi vse države članice morale spremeniti svoje sisteme, če imajo do sedaj zapisano drugače. Zato predlagam, da torej rečemo osebe mlajše od 18 let, ne bomo pa govorili o otrocih. Enako velja za pojem otroške pornografije. Tukaj je celo predlog direktive zelo protisloven. Po eni strani želi jasno opredelitev, po drugi strani pa ugotavlja, da mora biti definicija globalna, da pa je po Evropi zelo neenotna. Mislim, da torej ne moremo dodajati še lastne definicije, da bi potem imeli še več zmešnjave. Organizacije vedno znova opozarjajo, da je opredelitev pojma otroška pornografija nekaj, kar gotovo ni dovolj odločno. In zato mislim, da moramo to jasno imenovati in zato je smiselno, da torej, govorimo o spolnih zlorabah oseb pod 18 let. In potem gre tudi za to, da bi upustili uvedbo kazensko-pravne odgovornosti pravnih oseb. To sta člena 11 in 12. Tukaj gre za kazensko pravno odgovornost pravnih oseb. Ne vem, kako je to lahko v skladu z direktivo, ko govorimo o spolni zlorabi in spolnem izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji. To običajno ni organizirano. Če se to dogaja naprimer v določeni organizaciji, združeno je to običajno dejanje posameznikov. Mislim, da bi bilo napak kriviti šole, otroške organizacije in druge organizacije tako neposredno in jih eh, tudi prisiliti, da bodo kazensko pravno odgovorni neposredno. V Nemčiji takšne kazensko pravne odgovornosti pravnih oseb ni. Mislim, da se moramo tudi v Evropi odreči temu. Naslednja točka je opustitev uvedbe obvezne prijave za sum spolnega izkoriščanja ali spolne zlorabe. Sporočevalci v senci smo se včeraj o tem že zelo dobro pogovarjali. Mislim, da moramo morda razmisliti o konkretnih formulacijah, vendar pa 15.2, kot imamo to sedaj v osnutku direktive, moramo zavrniti. Kajti lahko bi izpraševali tudi žrtve same in to bi pomenilo zelo veliko obremenitev za otroke in mladostnike. Če bi morali odgovarjati še na vprašanja, kdo je morda vedel, kaj o tem. In ker veliko krat gre za ože sorodnike, tudi starše, bi to bila dodatna obremenitev. Hkrati pa obstaja nevarnost, da bi torej tudi ogrozili varovanje žrtev. Vem, da je ta odstavek težaven, vendar pa morda bi lahko skupaj našli srednjo pot, da bi po eni strani jasno povedali, da seveda obstaja družbena odgovornost in da mora se odzvati pri sumih kaznjivih dejanj, vendar pa vseeno ne smemo preveč pritisniti na žrtve in tudi ne smemo organizacije, ki ščitijo žrtve, spraviti v položaj, da ne bi več imeli zaupanja. In potem si želim tudi upostitve konkretnih kazni za opredeljena kazniva dejanja. Seveda je potrebno enotno opredeliti pojme, vendar pa ne zdi se mi izvedljivo, če bi uvedli minimalne kazni na evropski ravni. To bi po moje pomenilo velik poseg v kazensko-pravne sisteme držav članic in to bi povzročilo zmedo. Ne bi mogli razložiti, zakaj bi naprimer v tretjem členu po predlogu direktive lahko uporabili višjo kazen kot naprimer sedaj v Nemčiji, v državah članicah, pač imamo zelo različne kazni, zelo različne pravne tradicije in to bi se potem pokazalo v zmedi. Torej, zakaj bi določeno drugo dejanje bilo bolj milo kaznovano kot otroška pornografija, potem bi resnično morali vse kazensko-pravne sisteme v državah članicah spremeniti in prilagoditi. Zato predlagam, da sicer povemo, da si želimo enotne opredelitve kazenskih dejanj in da potem države članice tudi ustrezno kaznujejo ta dejanja po svojih sistemih. Od člena 13 do 20 pa predlog govori tudi o možnostih zaščite žrtev. To je smiselno vendar pa deloma se mi zdi to še nedodelano, ne dovolj obsežno, čeprav posebno preventiva bi morala biti bolj vključena v predlog direktive, naprimer tudi posredovanje medijske kompetence pomeni tudi to, da bi torej mladi vedeli, kako naj ravnajo z določenimi internetnimi vsebinami. Mati mi je vedno razlagala, kaj naj storim, če bom srečala ekshibicionista. Takrat je to bila velika težava, ko sem bila otrok. Danes o tem več ne govori, takrat pa je to bila težava. In takrat je pač moja mati mi to razložila ali moj učitelj, kako naj se obnašam v teh razmerah. Moramo danes tudi otrokom razložiti, kako naj odreagirajo na določene internetne razmere, kakšne nevarnosti so v posredovanje osebnih podatkov v socialnih omrežjih. To mislim, da je pomemben preventivni ukrep, ki ga v direktivi ni. Tukaj bom predlagala ustrezen predlog spremembe in sem seveda odprta za pripombe in ideje, vendar pa mislim, da moramo področje preventive okrepiti. Še zadnja točka. Domnevno bo to v parlamentu in državah članicah vodilo do veliko razprav. Imeli smo že veliko razprav, pa veliko jih še bo. Gre za to, da bi na evropski ravni zavrnili, eh, uvedli programsko opremo, ki bi omogočala zapore internetnih sebin. Mislim, da to ni smiselno. To je smiselno le, če bomo se lotili razprave nekoliko drugače. Namreč govorimo o tem, da bi naj bile internetne zapore smiselne, če se vsebi ne da izbrisati. To ni smiselno. Mislim, da zapore niso smiselno sredstvo. Vemo, da nekatere države članice to že imajo, prepovedane vsebine pa se še vedno najdejo na internetu, niso jih odstranili, le relativno nedostopne so zapora strani, po mojem, pomeni, da bi morali imeti infrastrukturo, ki bi skrbela za cenzuro vsake vrste. Tako bi lahko potem otili tudi komunikacijske tokove. In bi ta programska oprema lahko vplivala na tudi to. Zato mislim, da tukaj ne smemo pretiravati. Mislim, da moramo najti razumen sistem. Po eni strani seveda moramo varovati otroke, preganjati kazenska dejanja tudi na mednarodni ravni in seveda se boriti proti izkoriščanju otrok pod 16 leti, tudi na mednarodni ravni, vendar pa omejevanje komunikacije in spostavitev evropske cenzurne infrastrukture ni smiselna. In mislim, da se moramo boriti še naprej za to, da bo internet obdržal svobodo, ki jo ima. Države članice, ki to infrastrukturo že imajo, seveda te infrastrukture ne bomo prepovedovali, vendar pa ne želim si tega na evropski ravni. prepovedane osebine je potrebno zbrisati, kar se da hitro, spleta, to je jasno. In to bo gotovo kočljiva točka v vseh političnih skupinah, vendar pa mislim, da je to pomembna točka, ker ne gre samo za otroško pornografijo, gre za splošno razpravo, ki jo vodimo tudi na drugih področjih. Toliko morda za uvod. Veselim se vaših pripomp in upam, da bomo skupaj predlog direktive popravili, tako da bo ta predlog resnično lahko prispeval k ustreznemu boju proti otroški pornografiji v Evropi. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Ferhajen, prva, prosim. Hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalila poročevalki za dobro sodelovanje ne samo včeraj, že tudi prej smo dobro sodelovali, čeprav obstajajo v naših stališčih še razlike, kot je gospa Kamerever to pravkar tudi izrazila. Tudi politične skupine imajo različna mnenja, so jih imele in jih bodo tudi imele. Poročilo se loteva pomembnih točk. Mislim, da moramo bolj dopolniti še eno točko in to je poročevalka že napovedala, to je preventiva. Bolj se moramo ukvarjati z izobraževanjem otrok, mladostnikov, pa tudi staršev, ki naprimer ne poznajo nevarnosti interneta in zato tudi otrokom ne morejo dati na sveto, kot ste dejali, ki bi bili ustrezni. Predvsem preventiva v predlogu direktive gospe Malmström se sploh ne pojavlja ali zelo malo. Argumentira se, da je to zadeva držav članic, vendar pa mislim, da moramo to v predlogu direktive že zahtevati, da bi države članice morali tukaj več postoriti. Druga točka, tukaj se strinjam s poročevalko, je definicija pojma otrok. V državah članicah imamo zelo različne opredelitve. opredelitve Ponekod je to, so to mlajši od 12, drugi je mlajši od 14, pa tudi mlajši od 16 let in težko bo zadeve poenotiti. Če pa že v uvodu zapišem, da otrok pomeni osebe mlajše od 18 let, potem lahko to uporabljam že od začetka, ker bi potem to strezalo tudi različnim pravnim sistemom. In tam morajo države članice same določati to tako, kot so že imele predvideno v kazenskih sistemih do sedaj. Še ena točka, ki je pomembna in se z njo strinjam, je vprašanje konkretnih kazni, vendar pa mislim, da to ne sme kar tako odpasti. Mislim, da moramo države članice pozvati, da bi v okviru svojih kazensko-pravnih sistemov resnično poštevali tudi, kako hudo je kaznivo dejanje v Nemčiji, je veliko izrečenih pogojnih kazni. Moram reči, da to za storilca sploh ni kazen. Če zlorabljam otroke, potem seveda ne smem dobiti kazni, ki bi bila pogojna. In zato moramo upoštevati okvir, ki ga imamo in upoštevati tudi, kako hudo težko je kaznivo dejanje. Še ena točka, ki je pomembna in se o njej veliko razpravlja na različne načine, je vprašanje, kako ravnati s podobami prek interneta. Pogosto so to internetne strani, ki so javno dostopne, vendar pa to je v bistvu majhen delež izkoriščanja otrok. Veliko krat se to dogaja bolj pri četih in na drugih področjih na internetu, kjer potrebujem nekakšno vstopnico za dostop teh strani. Te so pomembnejše. Saj celotnega internetnega prometa vseh elektronskih sporočil ni možno nadzorovati. Največja prednostna naloga bi naj bila, da bi strežniki, ki hranijo te osebine, prepovedali in te osebine zbrisali. To je možno doseči tako hitro, kot tudi vzpostaviti zaporno infrastrukturo. Če imamo phishing strani, glede bančnih podatkov na internetu, potem vam lahko zagotovim, da v dveh urah teh vsebin ne bo več. Pri otroških vsebinah pa to traja dlje, včasih tudi nekaj dni in tednov. In seveda je to odvisno od tega, kako dobro je sodelovanje v EU. Mislim, da se moramo osredotočati predvsem na to, da bo usklajevanje brisanja vsebin bolj usklajeno, da bomo razvili infrastrukturo in da se ne bomo zatekli kar k zaporam, ki jo tako ali tako lahko zelo hitro zaobidajo, ker ta infrastruktura ni tako učinkovita in tako ne bi razrešili težave. Skrbi pa me, če bi zakonsko predpisali da so zapore tisto najpomembnejše sredstvo, da bi potem ne stremeli več k temu, da bi resnično govorili o preventivi, brisanju vsebin in tako dalje. Brisanje vsebin in preventiva sta zame prednostni. Ker pač ni možno brisati in ker ne bom dosegla nič s preventivo, naprimer, če so strežniki v državah, kjer nimamo sporazumov, pa morajo države članice tudi imeti možnost pripraviti in vzpostaviti zaporno infrastrukturo. Vendar pa seveda morajo biti izpolneni določeni pogoji. Potem pa še kar se tiče tega, da smo si pri dogovoru ZDA zelo prizadevali za to, da bi imeli določene, določena pravila, ki smo si jih želeli, tudi zagotovljena. To je podobno tudi na tem področju in mislim, da moramo tudi strani Evropske unije pritisniti, tudi na ameriško stran. Sicer pa z nekaj dopolnili, o katerih smo se že pogovarjali, mislim, da bi s tem poročilom morali podati naše stališče, ki bo ustrezno za naš odbor. Hvala lepa. Äh, Komisija ni pozorno prisluhnila. Gospod Skurja. Eh, Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa tudi vsem kolegicam in kolegom, ki so se oglasili pred menoj. Hiter bom, kajti strinjam se glede same opredelitve zaradi številnih razlogov, ki ste jih že navedli. Med državami članicami obstajajo razlike glede tega, kdo je otrok. Mislim, da bi morali poskrbeti predvsem za preventivo na tem področju. Poleg tega bi, po mojem mnenju, morali, morali poskrbeti tudi za nudenje pomoči žrtvam. Poleg tega pa se mi zdi zelo pomembno vedeti tudi, kako lahko sploh ukrepamo pri vsem tem. Seveda je treba v prvi vrsti stvari sankcionirati. V prvi vrsti je treba odpraviti vsakršno pedopornografsko vsebino. Vse podobe otroške pornografije je treba brisati. Mislim, da pa se moramo zavedati tudi tega, da je zapora takšnih strani samo začasen ukrep kajti pri tistih državah, ki niso članice Evropske unije, to ne bo delovalo, tam ne moremo posredovati in ukrepati. Številne države, kjer se pojavlja otroška pornografija, niso članice Evropske unije. Ne smemo mešati vprašanja cenzure. Cenzura je termin, ki se mu vsi izogibamo, kajti zauzemamo se za svobodno izražanje, vendar se nima smisla spuščati sedaj v filozofsko razpravo. Kaj je to svoboda? Svoboda ne pomeni, da lahko počneš ravno karkoli se ti zljubi. Vprašanje je, kaj storiti, ko se znajdemo v res sramotnih situacijah. Zapora morda ni najbolj primerna rešitev, ko se znajdemo pred naprimer določenimi slikami in podobami. Treba je najti drugačno rešitev, ki bo veljala posod po Evropski uniji. Vsi vemo, da se še vedno dogajajo tudi umori, to so dejanja, ki so res nezaželena. Kljub temu, da smo sprejeli ukrepe zopr takšna kazniva dejanja, se kazniva dejanja te vrste še pojavljajo. Mislim pa, da se ne bi smeli spuščati tja, kjer ne moremo posredovati. Skratka, preventiva in pomoč žrtvam, to je pomembno. Je, uh, biski. Hvala lepa, gospod Biski. Hvala lepa. Prihajam iz države, kjer je skoraj vse, kar smo lahko prepovedali, že prepovedano vendar pa rezultat je bil, da so bile prepovedi neučinkovite v veliki večini primerov. Strinjam se s tem, kar je delala avtorica, kar se interneta tiče. V Nemčiji imamo zelo natančno zakonodajo na tem področju in jo še izpopolnjujemo. Smo tako razrešili težavo zlorabe otrok. Vtis imam, da usporedno z boljšo zakonodajo rastejo tudi zlorabe. Zato bi spodbudil, da bi izvedli morda študijo na evropski ravni. Ko bi preučevali učinkovitost prepovedi in zakonodajnih določb, kajti trenutno ne vemo, kako učinkoviti so zakoni. In ne vemo točno, kje smo, kar se zlorabe otrok tiče. Namreč ne vemo, kaj je bilo kaznivo v preteklosti z današnjega vidika in rad bi bolj natančno vedel, kaj točno se dogaja in bi potem čez nekaj let lahko dejali in vedeli, kdaj je zakonodaja pomagala in kdaj ne. Morda bi se potem s tem lahko bolj ciljno ukvarjali. Hvala lepa, gospa Rena. Hvala lepa. Rada bi spregovorila kot odvetnica na to temo. To zelo dobro poznam, ko govorimo o kazensko-pravni odgovornosti. In mislim, da ne bomo storili nič dobrega za žrtve, če bomo preveč kriminalizirali. Tukaj govorim predvsem o groomingu. Naprimer, stric, ki pokliče in se pogovarja z otrokom, da mu je potem kasneje seveda potrebno dokazati, da je imel zle namene. In seveda lahko imamo potem težave, če to ni dokazljivo in potem prihaja do oprostitev. Seveda pa ne moremo posegati v nacionalno zakonodajo, še prav posebno ne v neodvisnost sodišč. In ravno včeraj so mi to še enkrat razložili. Kazenski zakonik v državah članicah prilagajamo, v Avstriji smo to ravno kar imeli, tudi v povezavi zlorabami v šolah in crkvah v preteklosti. In to nam sedaj pomaga, vendar pa resnično ne smemo prehitevati dogodkov, sicer bomo prišli do nečesa, kar žrtvam sploh ne bo pomagalo. Potem bo seveda prihajalo do obtožnic, vendar pa morda tudi ne bo prihajalo do obsob. Zato seveda je dobro, da se ta tema pojavlja v medijih, vendar pa za družine in za neupravičeno osumljene to povzroča velike težave. In predvsem za tiste, ki res nič niso imeli s tem. In to se pogosto dogaja, tako da moramo najti srednjo pot. Hvala lepa. Gospa Nedvedalova. Najlepša hvala. Sama mislim, da sem še vedno dovolj mlada. Vendar, če razmišljamo o 12-letnih otrocih, o tem, kakšne izkušnje spolnosti že imajo, potem moram reči, da ne smemo biti presenečeni nad tem, da tako zlahka postanejo žrtve to vrstnih kaznjivih dejanj. Če si pogledate, kakšni so današnji otroci, boste ugotovili, da šest let stari otroci preživijo ogromno časa pred računalnikom, vrskajo po internetnih straneh, tako da bi morali res pritisniti na države članice za to, da že od prvega razreda osnovne šole uvedajo spolno izobrazbo v šoli kajti otroci so žrtve tudi podob, ki jih vidijo na internetu. Gospa Maklakin. Mm, Hvala lepa. Poskrbeti moramo za to, da zaščitimo otroka, da zaščitimo žrtev. To je bistvenega pomena. Preventiva zlorabe je seveda v prvi vrsti najbolj pomembna, predvsem pa je treba zaustaviti nezakonit trg, na katerem prodajajo to vrstne fotografije brisanje takšnih podob in gradiva bi zagotovo bilo primerno. Če pa to ni izvedljivo v kratkem roku, bi morali poskrbeti za neke vrste zapore, ki jih v Združenem kraljestvu že uporabljamo. To je edini način, kako se lotiti tega problema. To vrstne podobe je treba čim hitreje izbrisati. Dokler so te fotografije nekje na voljo, potem se zloraba tega otroka nadaljuje. Zato moramo biti glede tega zelo jasni. Potem člen 15, ki pravi, da bi morali ljudi spodbuditi k temu, da se oglasijo, da spregovorijo o tem. Dobro, ampak vseeno je treba zagotoviti anonimnost teh oseb, zavarovati njihove osebne podatke, zato da ne bodo sami nosili bremena. Glede kazni, mislim, da je to v pristojnosti držav članic, vendar v mojem prevodu piše maksimalna, najvišja možna kazen. Mislim, da to ni pravilna formulacija. Ne moram iti nazaj domov in reči, aha, v EU pa mislijo, da je najvišja možna, možna kazen toliko in toliko. Zato se mi zdi, da se res ne bi smeli spuščati v to, ker je to pristojnosti držav članic. Hvala lepa, gospa Hannibal. Hvala lepa, gospa predsednica. najbolj pomembne so žrtve, kot ste rekli vsi, njih je treba zaščititi. Preventiva je zagotovo izhodišče, na tem bi morali več delati. Vendar nažalost to vedno ne deluje. V preteklosti smo sprejeli precej ukrepov na področju preventive, pa ti niso bili uspešni. Ne strinjam se celoti z gospodom Biskem, ki pravi, da se število zlorabljenih otrok povečuje več takšnih primerov se razkrije, to je po mojem razlogu, kar je dobro, zato ker se potem lahko dejansko tudi soočamo s tem problemom. Seveda obstajajo različna mnenja glede tega, obstajajo tudi različna mnenja glede tega, kako uporabljamo internet, glede črtanja, brisanja, glede zapor. Tudi v drugih odborih, kjer govorijo o porabi interneta, se ne strinjajo glede zapor in brisanja osebin. Zavedati se moramo, da bodo tudi politične skupine zauzele različna stališča. Kot je rekla gospa McClarking, v Združenem kraljestvu uporabljamo zapore in brisanje osebin. Zdi se mi, da tudi Društva za zaščito otrok prosijo naj takšne ukrepe uporabimo, ker so koristni za zaščito. V celoti se strinjam z eh, tem, kar je bilo rečeno glede kazni. Nismo mi tisti, ki bi morali državam članicam nalagati, kako naj kaznujajo storilce kaznjivih dejanj. Tu se namreč spuščamo že v področje subsidijarnosti. Tako da se strinjamo celoti s tem, kar je bilo izrečeno v zvezi s tem. Ne smemo pa pozabiti na to, da nas skrbijo žrtve, otroci, da je treba njih zaščititi. Hvala lepa, gospa Vržja. We, uh... Zelo na kratko, kajti v celoti se strinjam z našo poročevalko glede vsega, kar je izpostavila. Predvsem se strinjam z poenotenjem zapor. Strinjam se tudi s tem, kar je bilo rečeno glede nevarnosti, ki jih prinašajo zapore. Res je, da je treba spoštovati tudi načelo subsidijarnosti, ko govorimo o kaznih. Predvsem pa bi ustrajala na tem, da je treba več pozornosti, treba dati izobraževanju, preventivi s pomočjo izobraževanja. Na področju interneta so ponavadi otroci tisti, ki staršem pojasnjujejo, kako se uporablja internet in ne obratno. Omenili ste tudi šole, številni pravijo, da bi šola morala pomagati otrokom pri dostopanju do novih tehnologij. Vendar je pri dostopanju do novih tehnologij preko šol treba res poskrbeti za ustrezno izobraževanje. Čim hitreje je treba otroke izobraziti o tem, kajti otroci se med seboj pogovarjajo, sodelujejo, se spodbujajo, to pa lahko vodi tudi do neželenih situacij, če se otroke ne posvari pred nevarnostmi. Gospa Nedvedalo vas upravičujem zaradi vašega imena in načina, kako ga izgovarjam, ampak strinjam se s tem, kar ste povedali glede novih tehnologij spolnega izobraževanja, kajti ta dva vidika sta po mojem mnenju med seboj tesno povezana. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsednica. Par pripomb bi imel, ne samo o tematiki tega poročila, temveč tudi o predhodnih poročilih in drugih poročilih, ko smo govorili o otrocih, o uporabi računalnikov in tako naprej. Mislim, da niti mi, niti naši otroci nismo dovolj pripravljeni na to, kako vplivajo računalniki na naša življenja. Računalniki dejansko vplivajo tudi na življenje naših otrok. Prej smo govorili o zmanjšanju finančnih sredstev za šport. Ugotavljam pa, da otroci ogromno časa preživijo pred računalniškimi zasloni. Kar tretjina otrok je debelih. Kar zgrozim se ob sami misli na to, kaj se bo zgodilo čez, ne vem, 15-20 let. Morda bi morali še enkrat razmisliti o pristopu, ki smo ga zauzeli do povezave med otroci in otroci računalnikom. Ne me napačno razumeti. Sam sem strokovnjak za IT, tako da vem, o čem govorim. Če ne bomo imeli dovolj denarja za šport, potem se mi zdi, da bi morali v učne načrte unesti tudi še en šport in sicer tekanje z računalniki v rokah. S tem bi vsi morda dojeli, kako pomembno računalniki vplivajo na življenje naših otrok. S tem bi se morda lahko tudi bolje zavedali tega, kaj nas čaka v prihodnih letih. Še enkrat najlepša hvala in hvala tudi za delo, ki ste ga opravili pri tem poročilu. Hvala. Hvala lepa, gospod Papa Nikolau. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi sam bi se rad zahvalil poročevalki, bi pa še nekaj dodal. Otroci, mladi in vsi v starosti pod 18 letom prejemajo določene informacije. To je pač dejstvo. In vsi mladi, ki želijo dostopati do takšnega gradiva, bodo to tudi storili. Težko bo preprečiti dostop do tovrstnih vsebin ali virov informacij. Zato bi morali predvsem ugotoviti, kaj lahko storimo glede upravljanja z vsebinami. Mislim, da bi morali vsi razumeti, da te informacije mladi sami poiščejo v določeni fazi, bodi si, ko so doma ali kje drugod. Pogosto tudi ne v navzočnosti drugih, ne v navzočnosti učiteljev, sošolcev, ampak doma, v navzočnosti prijateljev. Zato je vloga staršev tu ključnega pomena. Nažalost pa starši pogosto tudi če imajo dostop do računalnika svojih otrok, stvari ne razumejo, ker enostavno stvari ne poznajo. Nažalost, starejši starši stvari tudi drugače dojemajo, kar povzroča ogromno vrzel med starši in otroci. Starše je treba bolj izobraziti in osvestiti glede tega. Hvala. Herr Fleckenstein. Gospod Fleckenstein. Ich möchte das nochmal. Rad bi še enkrat izredno podprl to, kaj ti v prvi vrsti je potrebno izobraziti starše. Kaj ti ti morajo vedeti, da če ne bodo poskrbeli za otroke, da bodo so krivi. In seveda, to ne moremo prenesti na državne šole to je, storiti moramo vsaj oboje. Še dve stvari. To, kar je dejal gospod Piski, to je bilo ključnega pomena. Izvedli smo predstavitev in pogovarjali sem se z veliko ljudi. Skoraj da nimamo analiz in zelo malo študij, ki bi govorili o razvoju in podali jasne zaključke. To je velika pomankljivost tudi pri predlogu, ki ga imamo. Seveda imamo nekatere podatke, vendar pa naj podam primer iz Anglije. Rečeno je bilo, da je zaradi zapore bilo onemogočenih 20 do 30 tisoč dostopov do določene strani. Ni važno, koliko teh dostopov. Če pa se ukvarjamo s osebino samo, potem lahko vidimo, da imamo avtomatske sisteme, ki dostopajo do strani in ta, do te strani se dostopa vsakih pet minut in ko dobijo znak, da je stran zaprta, potem to stran takoj preusmerijo na drug strežnik, tako da je vprašanje učinkovitosti resnično prisotno. In mislim, da če želimo smiselno delovati v prihodnje, moramo se skupaj opremiti tudi z ustreznimi študijami. Kajti jasna analiza, ko bomo upoštevali vse strokovnjake, Europol in druge institucije, ki zelo dobro poznajo sceno, šele takrat bomo dosegli pravi napredek. Tako bomo potem izboljšali učinkovitost določenih ukrepov, to bomo lahko preverili in zato potrebujemo spremljevalne študije. Prav, sedaj pa komisija. Cezar Alonso Iriatre, prosim. Uh, uh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Sem Jako Boratinski in sem vodja enote boja proti organiziranemu kriminalu. Kot vidite, smo tu v polni zasedbi, kajti ta direktiva se nam zdi zelo pomembna. Tudi sam bi rad podaril to, da je to eden od prvih dveh instrumentov kazenskega prava, ki, je, ki jo je komisija predlagala v okviru Lizbonske pogodbe. Evropski parlament tu igra vlogo sozakonodajalca v celoti. Glede samega postopka naj povem, da smo že prejeli precejšno podporo strani parlamenta in na njo računamo tudi v prihodnje. Pripričani smo, da se bo kakovost tega predloga še izboljšala prav zaradi novega zakonodajnega postopka. Če se lotim še same vsebine. Z veliko mero zanimanja sem prisluhnil tej bogati razpravi. Morda ne bom sedaj uspel odgovoriti na vse pripombe in vprašanja, ampak naj se osredotočim na tiste najbolj pomembne. Najprej, lepo vas prosim, da ne pozabite na to, da smo veliko mero pozornosti namenili tudi zapori. Ta direktiva je nova zaradi tega, ker zauzema nov pristop do spolne, spolnih zlorab otrok. V tej direktivi smo združili več določb, ki se nanašajo na tradicionalno kazensko-pravni kazensko pristop. Poleg tega smo združili določbe, ki se nanašajo na nudenje pomoči žrtvam ter določbe, ki se nanašajo na preventivo. Vam bom kasneje pojasnil, zakaj se osredotočamo tudi na preventivo in zakaj se vam morda zdi ta predlog nekoliko omejen. Tu gre za res grozljiva zločinska dejanja, pri katerih pomembno ulogo odigra tudi spletno okolje. Grooming preko spleta je pojav, ki je vse bolj prisoten. Komisija je res poskrbela za to, da bi se uporabljale zapore, to je vzbudilo tudi veliko pozornosti. Vendar nikar ne pozabite, da smo zauzeli celosten pristop pri tem instrumentu, ko smo podali nov predlog. Nekaj glede otroške pornografije. V komisiji smo razpravljali o tem, ali naj spoh uporabljimo termin otroška pornografija, zato ker je zavajojoč, pravzaprav se ne nanaša na pornografijo samo. Ko govorimo o otroški pornografiji, pravzaprav govorimo o grozljivih zlorabah otrok, ki se dogajajo v resničnem življenju. To je otroška pornografija. Samo zaradi doslednosti z mednarodnimi instrumenti smo se odločili, da bomo še naprej uporabljali termin otroška pornografija. Vendar v številnih državah vidimo, da uporabljajo drug, bolj primeren termin, gre za uh, podobe zlorabljanja otrok, ki se pojavljajo na internetu. Zelo izkušena nevladna organizacija Internet Watch Foundation je nedavno objavila poročilo na to temo in v poročilu piše, da 44 odstotkov podob, ki so jih odkrili, prikazujejo posilstvo ali mučenje otrok skoraj da 72 odstotkov žrtev so otroci stari manj kot 10 let. 23 odstotkov slik se je nanašalo na otroke, ki so mlajši od 6 let. Na to ne smemo pozabiti, ko govorimo o otroški pornografiji. Zakaj zapore? Zato, da bi se borili proti prisotnosti teh podob na spletu. Res je, da bomo morali vložiti predvsej truda v to. Do sedaj smo bili dokaj uspešni v Evropski uniji. Poskrbeli smo za to, da se kadarkoli smo odkrili spletno stran, kjer se pojavljajo podobe zlorab otrok, hitro odzovejo tudi organi pregona in takšne podobe se ponavadi v zelo kratkem času tudi umaknejo s spleta. Vemo pa, da je internet globalni fenomen. Večina dostopnih spletnih strani, velika večina dostopnih spletnih strani pravzaprav prihajajo strežnikov izven Evropske unije. Kje se nahajajo ti strežniki, ne vemo. Lahko pa vsi dostopajo do teh spletnih strani. Uporabniki storilci kaznjivih dejanj in tako naprej. Je pa težko natančno ugotoviti, kje se nahajajo ti strežniki. Zato vsi govorijo o velike vrednosti nahajanja strežnikov. Rusija, ZDA, Kitajska in še nekatere države izven evropske pristojnosti so tiste, kjer se nahajajo strežniki. Sodelovanje s temi državami sicer obstaja, vendar ni ravno najbolj uspešno. In Hope Network je tudi objavilo poročilo, v katerem jasno piše, da je še vedno ostalo prisotnih precejšnje število spletnih strani celo dva meseca potem, ko smo zahtevali njihovo brisanje vsi, ki se borijo proti otroški pornografiji na spletu, pravijo, da bi morali poskrbeti za brisanje spletnih strani, za brisanje vira. Prega, organi pregona na švedskem, v Italiji in v Združenem kraljestvu so dosegli precejšen uspeh, kajti oni uporabljajo zaporo spletnih strani in s tem so uspeli zmanjšati tudi dostop do teh strani. Več argumentov je bilo izpostavljenih zoper zapore, naj se jih lotim kar po vrsti. En argument je bil, da bi lahko tu posegli v svobodo izražanja, svobodo obveščanja. Mi smo prepričani in tisti, ki so videli podobe, so tem prepričani, da tu ne gre za svobodo govora ali za svobodo posredovanja informacij. Nekateri menijo, da bomo s tem ustvarili nevaren precedens, da bomo zapore uporabili ne samo za fotografije otrok, temveč tudi za druge podobe. Vendar, kot je rekla že komisarka Malmström, komisija ne namerava predstaviti predlogov, ki bi jih lahko države zlorabile za to, da bi omejile svobodo govora zapore se bodo uporabljale samo za tiste fotografije, kjer se prikazuje otroška pornografija in zloraba otrok. Komisarka je že večkrat to podarila in komisija je tudi zauzela zelo jasno stališče glede tega. Potem pa še argument, da je zaporo enostavno zaobiti. Nedavno smo prebrali raziskavo iz Združenega kraljestva, ki je pokazala na to, da so številni tisti, ki zlorabljajo otroke, pravzaprav nevešči uporabe računalnika. Tako da ne bodo s tako lahkoto zaobšli zapore, kot sami trdite. Lahko sicer damo na voljo računalnike in sami preverimo, ali je res tako enostavno zaobiti zaporo ali ne. Kolega Alonso je in res ni velik strokovnjak za računalnike, je pa pismen. No? In on je na različnih spletnih straneh, tudi na YouTubu, skušal zaobiti zaporo, pa mu to ni uspelo. In mislim, da tudi številni izmed vas ne bi bili uspešni pri kakršnem koli zaobitju zapor. Potem omejevanje gledanja zlorab, to je zelo pomembno. Nekateri ste danes to že izpostavili in lahko se v celoti strinjam s tem, da kadarkoli nekdo gleda zlorabe otrok, to pomeni, da je dejansko prišlo do zlorabe otrok v praksi. Policisti nam pravzaprav sami povajo, da če unesejo filtre na spletne strani, lahko najdejo storilce, lahko odkrijajo tiste najbolj odločne storilce kaznjivih dejanj. Policija lahko zahvaljujoč tem filtrom tudi osredotoči vsa svoja prizadevanja na tiste najbolj očitne storilce. Ja, ja. Okay, Mislim, da bo to vse glede zapor. Z veseljem vam bomo posredovali več informacij v zvezi s tem. Naj še enkrat podarim, da to ni rešitev, ki bi nam bila najbolj pri srcu, to ni tisti srebrni metak, s katerim bomo rešili vse težave, gre samo za dopolnilni okrep, s katerim bomo omejili dostop do otroške pornografije. Potem pa še opredelitev otroške pornografije in opredelitev otrok. Ne nahajamo se v nekem vakumu. Seveda gradimo na temeljih, ki jih predstavljajo konvencije o pravicah otrok. V konvenciji o pravicah otrok piše, da bi morali imeti univerzalno opredelitev starosti. Potem otroška pornografija, kako smo to opredelili? Utemeljili smo se pravzaprav na dolgoletnih strokovnih razpravah, na mednarodnih prizadevanjih. Imamo dokument Sveta Evrope, posebno konvencijo, ki se nanaša na to temo. Ne smemo pozabiti, da ne moremo teh stvari kar tako spreminjati, kakor nas je volja. Poskrbeti moramo predvsem za to, da ko opredeljujemo otroško pornografijo, v ta termin zajamemo vse tisto, o čemer smo se danes pogovarjali. Glede same vsebine ne moramo se strinjati s tem, da bi termin otroška pornografija morali omejiti samo na spolna dejanja, na siljanje otrok, da pokaže svoje intimne dele, na to, da morajo otroci biti priče zelo eksplicitnim situacijam mislim, da bi morali tudi druge oblike zlorabe otrok vključiti v termin otroška pornografija in glede tega smo si enotni. Sporno pa je vprašanje virtualne otroške pornografije. To je pravzaprav situacija, v kateri odkrijemo podobe otrok, oziroma oseb, ki izgledajo kot otroci, pa morda v resnici ni šlo za otroke. Gre za neke vrste kolaž fotografij različnih žrtev, kar privede do tega, da ne morete odkriti, kdo je dejanska žrtev. Nekateri pravijo, da če ni žrtve, ne moremo tudi nikogar kaznovati, vendar znanstveni dokazi jasno kažejo na to, da je tudi gledanje zlorabe otrok pravzaprav samo korak do tega, da se takšna zloraba potem stori tudi v resničnem življenju, ne samo na internetu. 40 odstotkov obsojenih posedovanja otroške pornografije so bili dejansko tudi storilci takšnih kaznjivih dejanj v praksi. Res je, da številnih kaznjivih dejanj nismo uspeli dokazati, teže je dokazati zlorabe v resničnem življenju kot zlorabe na računalniku, kjer jih lahko najdemo tudi na trdem disku. Še par besed o preventivi. V celoti se strinjamo z vami, da je preventiva zelo pomembna. Glede preventive se mi zdi, da bi morali omeniti določena specifična vprašanja, ki se nanašajo na kazensko pravno področje. Uh, V prvi vrsti so države članice tiste, ki bi morale poskrbeti za intervencijske programe, ko gre za storilce spolnih kaznjivih dejanj. Dokazi kažejo, da se s tem zmanjša število kaznjivih dejanj. Namreč, če so kazni preniske, lahko storilec spolnih kaznjivih dejanj po prihodu iz zapora, v katerem ni sedel dolgo časa, lahko ponovno storijo kaznivo dejanje. Ohranjati je treba tudi vse kazenske evidence, zato da se izpostavi tiste, ki so storili kaznivo dejanje, spolne zlorabe ali skoriščenje otrok. Namreč s tem bi se preprečil še en tak primer, kot je bil primer Fornije. Namreč osebe, ki so storile takšno kaznivo dejanje, ne smejo imeti več opravka z otroci. kolegi iz Generalnega direktorata za družbo vsak dan delajo na programu Varnejši internet. In na to smo lahko kot komisija ponosni. Namreč v tem direktoratu skušajo svestiti tako starše kot otroke glede tega, kako se varno obnašati v internetu. V okviru tega programa imamo tudi številne linije, kjer lahko osebe dobijo nasvete in informacije glede uporabe interneta, glede tega, kako se obnašati na spletu. Tudi s tem se bodo preprečile zlorabe. Direktiva o kazenskem pravu pa ni nek instrument, znotraj katerega bi lahko na dolgo in široko govorili o teh temah, ker nimamo ustrezne pravne podlage. Ne bi vam želel odzeti preveč časa, zato bom sedaj počasi zaključil. Naj še enkrat podarim, da smo res predani tesnemu sodelovanju z Evropskim parlamentom, zauzemamo se za dialog. Morda nismo mi tisti, ki bi vas morali povabiti, temveč vi, ampak kolikor vem, v Evropskem parlamentu konec septembra organizirate pomembno javno razpravo o teh temah. Mislim, da bo to izvrstna priložnost, da se pogovorimo o teh zelo zapletenih tehničnih vprašanjih. Če imate kakršnakoli specifična vprašanja, smo vam na razpolago. Pomembno je, da ste o vsem dobro obveščeni. Hvala lepa. Najlepša hvala, to je bilo zelo poučno, tudi zelo razumljivo vsaj za tiste, ki se še nismo toliko ukvarjali s to temo. Mislim, da smo danes dobili pregled nad raznolikostjo te problematike. In če govorite o tem, da bo to eh, direktiva, ki, poziv, ki posega v kazensko pravo, je seveda potrebno razmisliti, kdaj in kje se lotiti dela na področju preprečevanja. Torej tudi to mora od nekod priti, kajti preprečevanje je zelo pomembno. Imamo še nekoga z komisije, izvolite. Ja, eh, lepo zdrav, gospe in gospodje. Eh, bom izkoristil privilegij, da lahko odgovarjam v danes najbolj govorjenem jeziku. Delam v generalnem direktoratu za informacijsko družbo in medije in bi nakratko podal nekaj informacij o naših programih. Naši programi obstajajo že več kot eh, deset let in ukvarjamo se predvsem s preventivo. V zadnjih desetih letih se je marsikaj spremenilo ta tema se vedno pogosto pojavlja v javnosti in nekatere države članice so precej angažirane. Imamo na primer velike težave pri tem, da organizacije, s katerimi sodelujemo v naših omrežjih, ne dobivajo sofinanciranja strani držav in da morajo zato e, veliko truda vložiti v pridobivanje financ. Torej, Evropska unija že desetletja uh, financira to vrstne strukture, ker se države članice ne angažirajo toliko kot pripomba. Ampak zato, da vemo, o kakšnem velikostnem redu govorimo, uh, in Hope uh, je pristojen za koordinacijo eh, telefonskih linij, kjer dobivamo informacije državljanov in imamo eh, približno 100 tisoč uh, sum, primerov sumov na pedofilijo, ki jih posredujemo naprej uh, pristojnim organom vsako leto in uh, že leta delamo na tem področju in to je pravzaprav boj proti mlinom na veter. In mislim, da bo še kar nekaj let trajalo, preden bomo lahko poskrbeli, da bodo te vsebine učinkovito odstranjene iz interneta. To trenutno še ni mogoče in zato imamo kot dopolnilni eh, ukrep tudi predlog, da se eh, onemogoči dostop. Kar pa zadeva samo problematiko, mislim, da virtualni svet ne sme biti pri podvržen drugačnim pravilom kot realni svet. In Včasih je prišlo do zasega eh, tiskanega materijala s slikami eh, zlorabljenih otrok in policija je to eh, uničevala. Če eh, pa Eh, je vse to na voljo v nekem odprtem prostoru, potem eh, je to problematično, ker lahko kdo govori o cenzuri. In to je tisto, kar je problematično, ko govorimo o blokadah, o zaporah eh, in tako naprej. Ampak bogos, torej zelo redko je kaj slišati o tem v razpravah. In pa še kar zadeva ok, minimalni kazanski okvir, je bilo, da eh, se veliko tvrstnih vsebin izmenjuje v zaprtih omrežjih. To je problem in eh, s tem se v vedno večji meri ukvarjamo tudi v naših programih. Vendar pa. Eh, nek uh, državljan v državi A eh, si lahko izmenjuje vsebine z nekom v državi B, kjer je zagrožena kazen tri mesece, v državi A pa naprimer dve leti. In uh, mislim, da bi Evropska unija uh, naredila nekaj koristnega, če bi dala uh, jasen signal in uh, Uh, vzpostavila minimalni kazenski okvir, ki je nujen na mednarodni ravni. Hvala. Hvala. Na no, s tem ste odgovorili nekaj kolegom. Želite še enkrat besedo? Izvolite. Eh, se opravičujem, ampak nisem eh, spregovoril o kaznih v svojem prispevku. Zelo na kratko. Eh, zakaj govorimo o ravni kazni? E, to nam omogoča Lizbonska pogodba in v tej fazi razvoja kazenskega prava v Evropi je edino, kar lahko naredimo, da določimo minimalno in maksimalno kazen. In e, zato naj povem, glede na to, da je bilo iz, e, bila izražena ta eh, skrb, direktiva pravi, da je maksimalna kazen pet let. To pomeni, da države članice v svojem eh, kazenskem eh, zakoniku eh, lahko predvidijo maksimalno kazen pet let ali več in to je še vedno v skladu z direktivo. To samo pomeni, da mora biti zagrožena kazen nekje na tej ravni ali več. Zakaj se tega lotevamo? Kot je povedal kolega, prihaja do velikih razhajanj v kaznih po državah članicah. Gre za eh, razkorak od 2 do 15 let, naprimer, za določena kazniva dejanja. In izredno pomembno je, da eh, posredujemo dosledno sporočilo, da so to resna kazniva dejanja, eh, ki terjajo tudi ustrezen kazensko-pravni odziv. Ravno tako je v poročilu govora o odgovornosti pravnih oseb Eh, ne trdimo, da mora to biti kazensko pravna odgovornost. Pomembno pa je, tako kot pri drugih točkah, da nadgradimo obstoječe instrumente. Tu imamo določbe, ki jih eh, imamo že iz preteklosti in to so standardni mednarodni instrumenti na tem področju. Ne predpisujemo podrobnosti in eh, mislimo, da je tudi to pomembno za to, da omogočimo dosleden pristop lahko se zgodi namreč, da se tudi določena podjetja ukvarjajo oziroma eh, omogočajo to vrstna kaznjiva dejanja. Eden od novih eh, kaznjivih dejanj je eh, tako imenovani otroški spolni turizem. To, na to se poskušamo odzvati z razširitvijo pristojnosti, pa tudi s tem, da. Eh, zagotovimo, da je mogoče kaznovati tudi tiste, ki igrajo vlogo posrednikov v tem kaznivem početju. Eh, v tem kontekstu je torej potrebno videti odgovornost pravnih oseb. Najlepša hvala, mislim, da je bilo to potrebno, ker so kolegi potem eh, spraševali gospa Maklakin in potem še gospa Kamerevert. Eh, želela sem samo razčistiti, ko govorite o maksimalni kazni, je to uh, kazen, ki jo bodo uh, od, dejansko odslužili ali je to dejansko maksimalna, kajti maksimalna pomeni, da je ni mogoče preseči. Uh, govorimo samo o tem, kaj mora biti zapisano v kazenskem zakonniku držav članic. Kako pa se ta kazen potem odsluži, pa je odvisno od eh, sistema posamezne države in tudi od odločitve sodišča. Sveda je v določenih državah mogoče, da pride do izpusta in eh, nadaljevanja s pogojno kaznjo. Eh, mi govorimo tukaj o določbah v kazenskih zakonikih. Je to jasno? Če pravite uh, maksimum, potem je to najniže raven za maksimalno kazen. Na ta način pač eh, vzpostavljamo evropsko kazansko pravo. To je zelo komplicirano in če govorimo v direktivi, da mora iti za kazan vsaj petih let, Eh, tako formulacijo imamo v, v, v eh, dokumentu. To pomeni, da mora biti najviše zagrožena kazen za to kaznivo dejanje pet let ali več. Če ima neka država načeloma višjo raven kazni, bo zagrožena kazen verjetno več, sedem ali deset ali petnajst let, odvisno pač od nacionalne zakonodaje. Mi samo pravimo, da maksimalna kazen v nacionalnem zakoniku ne sme biti nižja od tega, kar je predvideno v direktivi. Najlepša hvala. Gospa Mojklekin, lahko ste. Eh, prepričani, da eh, boste ostali tako, kot ste, ampak boste morali sprejeti minimum. Gospa Kamerivet, ja, najprej najlepša hvala za to dobro in zelo konstruktivno razpravo, ki smo imeli danes. Eh, nekaj pripomp. Zelo sem presenečena nad besedami komisije v zvezi s tem, da pravijo, da so se odločili za zelo obsežen eh, pristop. Eh, po drugi strani pa govorijo, da gre samo za kazensko pravne ukrepe, ne za preprečevanje. Prečanje preprečevanja in mislim, da se vsi e, strinjamo, igra zelo pomembno vlogo in to mora biti vključeno tudi v to direktivo. Kar zadeva kazenske e, ukrepe, se moramo pogovarjati o tem, ali bi bilo potrebno po vsej Evropi razviti enoten kazenski sistem. Če pa se bomo tega letili, moramo to narediti za celoten kazenski sistem, ne samo za posamezna področja. Kajti nikjer nam ne bo pomagalo, če bomo urejali samo posamezna področja, drugih pa ne, ker bi to vodilo v nadaljne nedoslednosti. Uh, Eh, torej, zelo sem hvaležna za komentarje eh, kolega, ki pravi, da vse, kar eh, počnemo, mora biti v skladu z načelom sorazmernosti. Mislim, da je to temeljno načelo prava, kajti tudi, ko gre za zlorabo otrok, moramo vendarle upoštevati to načelo in to se mi zdi izredno pomembno. Kar zadeva eh, zapore. Zelo na dolgo in široko lahko razpravljamo o tem. Temeljni problem pa je, da ne gre za uh, vprašanje, ali mora obstajati svoboda komunikacije za storilce kaznjivih dejanj in ali mora obstajati svoboda za uh, prikaz uh, slik zlorab otrok na internetu. Seveda je potrebno te vsebine čim hitreje odstraniti. Uh, In eh, to funkcionira in eh, to je funkcioniralo tudi na drugih področjih, pri bankah naprimer. In eh, zato se moramo vprašati, zakaj to deluje pri gospodarskih združenjih, tam je mogoče zelo hitro izbrisati vsebine, tukaj, kjer gre za otroke in kjer moramo upoštevati, da so dejanja že bila storjena, ko se slike pojavijo na spletu, tam pa to ne deluje in moramo uveljavljati zapore. Težava pri zaporah je, da ne gre toliko za porno, otroško pornografijo, nasilje nad uh, otroki, ampak je problem v tem, da za zaporo potrebujemo infrastrukturo ki se sicer uporablja za nadzor nad komunikacijskimi tokovi. Ne, e, poskušam reči, da komisija to želi, ampak e, v Nemčiji smo videli, kaj se je zgodilo, ko smo razpravljali o tem vprašanju. E, Hitro se je pojavilo vprašanje, katere strani bi še lahko eh, blokirali in tu ne gre nujno samo za prepovedane vsebine, ampak enostavno za vsebine, ki so nezaželene in tu je poseganje v svobodo komunikacije in mislim, da v Evropi tega ne moramo spodbujati. Mislim, da moramo narediti vse, zato da bomo okrepili mednarodno sodelovanje in ravno ti sporazumi, ki jih imamo z ZDA, z drugimi državami, morajo čim hitreje eh, vsebovati tudi to področje, kajti očitno na drugih področjih to deluje in tudi tukaj mora to delovati. Eh, izkušnje kažejo, da je, lahko, eh, da je mogoče osebine na spletu zelo hitro izbrisati, to je mogoče. In seznam zapor vendarle velja kot nekakšen. Eh, katalog tistih vsebin, ki jih ne bi smeli imeti na spleti, kajti veste, da na to vrstne vsebine naletiti tudi, če pač na ključno uh, iščete in brskate po spletu. Torej, ne gre samo za to, da spleto čistimo to vrstnih vsebin, ampak eh, gre tudi za zaprta omrežja, torej vse tisto, kar se ne dogaja na javnem spletu. Na to se moramo bolj osredotočiti, kajti mislim, da je tveganje tam bistveno večje kot, večje kot pa na samem spletu. Vedno pa je potrebno uh, misliti na sorazmernost sredstev in razmisliti o tem, ali bomo po vsej Evropi vzpostavili infrastrukturo, ki lahko služi povsem drugim namenom. Sama sem proti temu in mislim, da bi bilo dobro, če bi lahko vsaj rekli, da nočemo tega po vsej Evropi predpisati, da želimo preprečiti to, kar se je zgodilo v Britaniji, kar se je zgodilo na Švedskem. Ni nujno, da to predpišemo po vsej Evropi in če se bomo glede tega zedinili, bomo naredili velik korak naprej. Eh, še na svet bi vam rada dala eh, in sicer prišlo je do eh, napake v 14. predlogu spremembe. Drugi eh, odstavek 2i. Eh, tukaj je pojem realne predstavitve izpadel iz besedila. To je bila enostavno napaka. In da ne boste mislili, da smo tukaj kaj črtali. Eh, tega nismo naredili namenoma, prišlo je da napake in vse skupaj ostane tako, kot je, samo da na mesto otrogu govorimo o osebah mlajših od 18 let. Samo zato, da ne boste po nepotrebno vlagali predlogov spremi. Dobro, to je bila zelo zanimiva razprava, ki bi jo lahko še nadaljevali, ampak časa nimamo. Imate pa vsi na voljo čas do 16. julija, to je petek, do 12, da vložite predloge sprememb. Razprava pa bo še kar nekaj časa trajala, kajti šele 28. septembra bomo o tej temi glasovali pri nas v odboru. Torej, eh, petek, ta petek ob 12. rok založitev predlogov sprememb, 28. septembra pa glasovanje v odboru. Najlepša hvala komisiji za. Eh, zelo dobre informacije. Eh, čeprav sem bila prej nekoliko struga, mislim, da eh, je že prav, da tudi vi poslušate nas, kajti tudi mi smo zelo pozorno prisluhnili vam. Hvala torej komisiji, hvala kolegom, ki so delali na tem področju, poročevalcem v senci. Zdaj pa prehajamo na zadnjo točko današnjega dnevnega reda, to je državljanska pobuda. In uh, najprej sem se vprašala, kaj naj bi pravzaprav to sploh pomenilo. In uh, ko se začneš tem ukvarjati, vidiš, kaj vse smo zapisali v to. Eh, Lizbonsko pogodbo ne samo nekega predsednika sveta, ki nima kaj početi in gospe Ashton, ki hodi naokrog. Imamo tudi državljansko pobudo, eh, ki eh, je ljudi zelo razveselila, ampak to sploh ne more delovati. Kdo je državljan, kdo ima pravica podpisati, kako se preverja, če je nekdo državljan. Lahko samo rečem, da je vse skupaj zelo težavno in da bo še zelo dolgo trajalo, predn se bo vse skupaj začelo uresničevati. Gospa Ruza Tun, izvolite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 pripravljam, torej, eh, kot veste, mnenje o eh, tem poročilu državljanski pobudi in da se načeloma posem strinjam s tem, kar je povedala predsednica. Državljanska pobuda je ena od najpomembnejših novosti v Lizbonski pogodbi. Vendar pa vse skupaj sploh ni ustrezno opredeljeno v pogodbi. Uh, svet in parlament ter številne druge institucije imajo torej zdaj s tem veliko dela in poskušajo zadevi dati tak okvir, da bodo državljani dejansko dobili pravice in da ne bodo razočarani nad eh, tem, da se jim obljublja možnost vplivanja na zakonodajo, potem pa iz tega ne nastane nič. Eh, Eh, seveda ne, ne želimo, da bi komisija dobila na tisoče novih idej, da bi se to pretirano uporabljalo in da bi se komisija morala izrekati o temah, za katere komisija niti nima pristojnosti. Ravno tako pa želimo, da eh, državljanska pobuda vendarle obstaja, da je ta možnost realna. Pri tej pobudi mislim, da se moramo sredotočiti na določene temeljne točke. No, morda bo se skupaj zvenelo nekoliko filozofsko, ampak prvič, zakaj smo to sploh zapisali v pogodbo? Če prav razumem, smo to naredili zato, ker že leta ponavljamo, da eh, je oddaljenost eh, institucij od državljanov prevelika in da državljani eh, vedno govorijo oni tam, s katerimi mi nimamo nič opraviti. Ta razdalja med državljani in institucijami je, se vedno znova izpostavlja kot problem in zato smo rekli, dajmo pobudo državljanom, če so ti tako organizirani, da lahko zberajo milijon podpisov. Evropska komisija je predložila zeleno knjigo. Izvedene so bile eh, razprave, posvetovanja in razmislili smo o tem, kako dati tej pobudi ustrezen okvir, da bo lahko delovala. In eh, tu je prva zadeva, na katero vas želim opozoriti. Tukaj imam eh, določene pomisleke. Kolikor sem sama prebrala, obstaja približno 300 nevladnih organizacij, eh, ki so se odzvale na poziv Evropske komisije, ne iz vseh držav. Eh, in eh, tudi informacije so zato zelo neenakomerne. Eh, ne mislijo vsi enako, nekaterim je vseeno, nekateri ničesar ne vedo o zadevi. Torej, ne vem, ali je to dejansko tisto, kar je bilo zamišljeno v zeleni knjigi. Eh, nevladne organizacije so deloma zelo dobro organizirane in eh, zato je pomembno, da upoštevamo tudi njihovo mnenje v zvezi s tem, kar je pravzaprav že zapisanega v zvezi z državljansko pobudo. Pridem pa. Eh, nadaljujem, mislim, da nima smisla, da gremo v podrobnosti. Nedvomno ste prebrali eh, dokumente. Naj spregovorim še o informacijah, kajti mi eh, v našem odboru smo pristojni tudi za komuniciranje in eh, komuniciranje z državljani. In moje vprašanje je, kdo je tisti, ki bo posredoval državljanom informacije o državljanski pobudi. Eh, če bodo določeni ljudje oziroma organizacije eh, prišle na to, da bodo začele zbirati podpise, eh, bodo one obveščali ljudi o tem, bo to počela komisija, bodo angažirali informacijska omrežja, ki ostajajo v Evropski uniji. To ni nikjer opredeljeno. Mm, tukaj imamo v mislih Europe Direct in tudi številne druge. Mislim, da je izredno pomembno, da to razčistimo in morda lahko kolegi poskrbijo za to, da bomo v našem mnenju, eh, čas imamo namreč do septembra, eh, podali tudi ideje o tem, kako se obrniti na državljane, kaj lahko naredimo in česa ne, zato da ne bomo imeli na tisoče pobud, ki bo morala komisija zavračati in zato, da ne bo po nepotrebnem prihajalo do razočaranja strani državljanov. Po drugi strani pa želimo spodbuditi državljane k angažmaju, želimo, da eh, se udeležijo procesa oblikovanja evropske zakonodaje. Eh, torej, eh, kako se tega lotiti decentralizirano, preko katerih centrov, preko katerih eh, virov bo imel državljan možnost dostopa, kdo bo pristojen in tako naprej. Torej, kar nekaj stvari je še pod vprašanjem. Registracija je enostavna, ampak kaj potem? Dopustnost, na primer. Evropska komisija bo zavrnila tiste predloge oziroma zahteve, ki niso združljivi z evropsko politiko oziroma ki niso združljivi s pogodbami. Vendar, kateri pogoji veljajo za to? koliko podpisov mora biti v eh, tem trenutku že zbranih. Nekateri pravijo 100 tisoč, nekateri pravijo nekaj tisoč, nekateri pravijo, da sploh še ni potrebno imeti podpisov. In ne vem, ali je potrebno tukaj tudi dati določen depozit, denaren depozit eh, pri komisiji, zato da lahko začneš eh, začeti zbiranjem podpisov. Kdo lahko to organizira? So to pravne osebe ali so to lahko tudi fizične osebe? Nevladne nevladne organizacije, eh, kdo, kajti konec konca se želimo obrniti na državljane. Eh, to vrstnih odprtih vprašanj je kar precej. Kako dolgo, eh, koliko časa je na voljo za zbiranje podpisov? Ideje glede tega se tudi precej razhajajo. Pogledala sem si formular, ne vem, če ste ga videli in če prav razumem, če je uh, so to podpisi na papirju, potem uh, za to potrebujemo osem strani, torej štiri liste in tukaj, to, tukaj moram pomisliti na drevesa in naravo, to je posebno nepotrebno. Potrebujemo torej boljše predloge in Rečeno je bilo, da bi v treh letih oziroma po 15 izvedenih poskusih državljanske pobude eh, morali izvesti pregled, da takrat naj bi torej videli, kako stvari delujejo, ali dobro delujejo vse, kar je bilo predlagano in ali ne bi bilo morda potrebno postopkov spremeniti. Vsekakor upam, oziroma Drugače rečeno, mislim, da ima Evropski parlament pred sabo zelo pomembno nalogo. Biti moramo zelo aktivni pri oblikovanju okvira, ki bo prijazen do državljanov. Po drugi strani pa moramo eh, služiti kot nekakšen eh, prenosni kanal za državljane, zato da bodo ti sploh eh, se zavedli, da ta možnost obstaja upam, da bom z vašo pomočjo lahko stvari ustrezno formulirala eh, v tem osnutku mnenja. Eh, poskrbeti moramo, da komisija ne bo bombardirana z idejami, ki ne bodo realistične, ne bodo konstruktivne. Po drugi strani, pa mora obstajati možnost državljanske pobude za to, da bodo aktivni krogi v Evropi imeli možnost izboljšati evropsko zakonodajo, izboljšati Evropsko unijo. In tukaj mi lahko vsekako služimo kot komunikacijski kanal. E, še nekaj kar je eh, zame temeljnega pomena, moramo dobro izkoriščati tisto, kar že imamo, tiste centre, tiste instrumente, ki jih že imamo, da bodo ta naša eh, zastopstva, eh, ti naši zastopniki dejavni in služili državljanom. V začetku septembra vam bom torej predložila dokument in zelo me zanima, kakšni bodo vaši komentarji in upam na dobro sodelovanje. Najlepša hvala, gospa Hannibal. Hvala lepa, gospa predsednica. Govorim v imenu svoje kolegice, tako da bom kar povedala to, kar je želela povedati moja kolegica. Mnenje odbora za kulturo bi se moralo osredotočati na področje, kjer lahko odbor izkoristi naše pristojnosti. To je seveda smiselno in mislim, da se s tem vsi strinjamo. Najprej gre za komunikacijo. Evropska državljanska pobuda ima določena pravila in ta pravila je potrebno uporabiti za razpravo za organizacije civilne družbe in ne smemo biti preč birokratski in restriktivni, ker si pa želimo, da bi ljudje sodelovali. To je glavni cilj državljanske pobude. Ustvariti prostor javne komunikacije v Evropi. Zagotoviti moramo, da to ne bo zgolj urodje velikih čeznacionalnih organizacij, ki so organizacije, ki imajo preveč birokracije. Dati moramo glas ljudem in jim olajšati, da povedo svoje mnenje. Zato mislimo, da moramo imeti tehnično podporo, za tiste, ki organizirajo pobude. Imeti bi morali točko vse na enem mestu za potrebne informacije. Imeti bi morali en obrazec za registracijo in prav tako bi morali potem zagotoviti prevod v vse uradne jezike. To bi prispevalo k temu, da bi ta predlog potem vsi bolje spoznali in bi to naletelo na večjo podporo. Zato je pomembno, da je vse prevedeno vse uradne jezike. Kjer pa imamo predloge, ki zadevajo manjšinske jezike v EU, bi bilo dobro to prevesti tudi v te jezike. Prav tako menimo, da moramo vključiti mlade ne želimo omejiti dostopa, izključevati ljudi, želimo vključiti mlade, kolikor se le da. Tudi mladi imajo namreč pravico sodelovati pri tem in jih je pri tem potrebno spodbujati. Mislim, da bi morali minimalno staro znižati na 16 let. V nekaterih državah pravijo, je govora o tem, da bi naj znižali minimalno starost potrebno za glasovanje na 16 let in mislim, da bi tukaj to gotovo lahko storili. Pogosto govorimo o motivaciji mladih in mislim, da bi jih tako bolj motivirali, da bi sodelovali pri teh pobudah. To je nekaj, kar bi morali storiti. Prav tako, zato da bi povečali demokratski značaj državljanske pobude, bi morali znižati število držav na sedem in to je dosledno z določbami, ki jih imamo v pogodbah in tako bi vse skupaj postalo še bolj privlačno. Odbor regi se s tem strinja. Mislim, da moramo ta predlog podpreti. Kot demokratičen organ, ki je odgovoren državljanom Evropske unije, mora Evropski parlament vedeti, da smo ta demokratični organ in da moramo dati jasen znak, da je to pobuda, ki si jo želimo, da je to pobuda, pri kateri želimo, da bi ljudje sodelovali. In zato, da bi uspodbudili ljudi k sodelovanju, moramo imeti kriterije dopustnosti. Zato predlagamo, da bi imeli majo 5000 podpisov pri zbiranju podpore za pobude. To predlaga tudi poročevalec Afka in to podpiramo. Thank, Hvala lepa, gospa Veržje. Oui, eh, Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi sama se popolnoma strinjam s tem, kar ste povedali v uvodu. Mislim pa, da tega ni več treba ponavljati. Kaj ti nekaj podobnega ste povedali, že ko ste podpirali mojega predsednika. No, če sem nekoliko bolj uh, resna. Strinjam se z vsem, kar ste povedali danes. Hvala lepa, gospe poročevalki, za upravljeno delo, ki nam bo služilo kot podlaga za nadaljne delo. Sprožili smo nek postopek, sedaj pa je treba ugotoviti, kako daleč seže državljanska pobuda in kakšne bodo potem dejanske posledice pobude na državljane. Ne smemo državljanom obljubljati nečesa in potem na koncu reči, ah, to pa ne bo nikamor privedlo, zato ker komisija vaših pobud sploh ne bo pregledala. Državljanske pobude bi morale biti bolj fleksibilne. Vključiti je treba čim večje število državljanov in strinjam se s tem, kar je rekla poročevalka. Gre za pedagoško orodje pravzaprav. Državljane je treba naučiti, katere so pristojnosti Evropske unije. Tako da se ne bodo spuščali v tista področja, kjer je skupnost pristojna. Mislim, da je to tudi naloga našega odbora, namreč vprašanje državljanstva in pravic državljanov je v naših rokah. Gre torej za orodje, s katerim bomo državljane poučili o tem, kdo je pristojen zakaj. Mislim, da bi morali zmanjšati tudi birokratske postopke glede samega vlaganja podpisov. Mislim, da bi morali razmisliti o tem. Izogniti se je treba tudi težavam in vprašanjem, ki se pojavljajo v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Trenutno veljavni postopek namreč zbuja kar nekaj dvomov. Potem izhodiščno število podpisov, mislim, da bi tu morali stvari poenostaviti. Če povzamem, pa čim bolj je treba vse skupaj poenostaviti, čim večjemu številu oseb dostop do tega instrumenta. Ljudi je treba izobraziti, jih osvestiti tudi s pomočjo tega instrumenta. Naš parlament pa bi moral še posebej skrbno poskrbeti za državljanske pobude. Če tega ne bomo storili, potem ne vem, kdo bo, kajti mi smo edina demokratična institucija v Evropski uniji. E, dziękuję pani Różytun za przedstawienie tego tematu. E, Hvala lepa. Gospe Roži Tun, da je predstavila to temo. Strinjam se, da je najbolj primerna institucija za to prav Evropski parlament. In uporaba vseh informacijskih kanalov je nekaj, kar je naša dožnost mislim tudi, da moramo resno sprejeti rešitve, da ne bi te pobude uničili. S tem mislim na možnost za prihodnost. Veliko držav članic pač si ne želi teh velikih količin papirja, kot je to omenila gospa Roža Tun. Veljali bi tudi elektronski podpisi, to bi bila pomembna pot. In potem kakovost predlogov. Zelo pomembno je, da resnično ne bomo imeli nekakšne zbirke različnih zadev. Mislim, da se moramo osredotočati in prav tako bi morali imeti tudi naprimer, nekakšen zbiralnik podpisov, naprimer 40 tisoč podpisov, ki bi jih morali zbrati. Prav tako pa je potrebno dati podporo tistim, ki začenjajo zbirati podpise. Potrebno je zagotoviti tudi to, da bodo te pobude pravno dobro zapisane. To je zelo pomembno. Hvala lepa. Gospa McClarkin. Zelo pomembne so pobude in mislim, da bi se tako lahko lotili demokratičnega primankljaja, o katerem veliko govorimo. Imamo pa nekaj težav s tem, kako ta uredba trenutno izgleda. To je veliko breme za države in državljane. Mislim, da mora postati bolj državljanom prijazna. Gre za to, da jim želimo prisluhniti tistim, ki jih predstavljamo in s tem jim pomagamo, da bi to dosegli. In če bodo sedaj morali podati številko osebne izkaznice potnega lista, jih bo to odvrnilo od poput. Mislim, da moramo biti pregledni, komisija mora biti pregledna glede dopustnosti oziroma nedopustnosti zadev in potem moramo imeti tudi možnost za pritožbe. In če zberemo naprimer 300 tisoč podpisov in pridemo do milijona podpisov, potem resnično moramo prisluhniti ljudem, ki so zbrali toliko podpisov. In kaj se bo potem točno zgodilo, če bomo dobili milijon podpisov? Kakšni bodo ukrepi? Kaj se bo zgodilo in kakšnem časovnem okviru? Kaj ti prisluhniti moramo, če bodo zbrali podpise, pa ne bomo storili nič, potem to ne bo učinkovito urode. Ja, kolege Cvev. Hvala lepa, gospod Zver. Hvala za besedo, gospod predsednica. Najprej nekaj splošnih misli o, o, o tem, e, tej inicijativi. Ni nobenega razloga, da bi bili proti ali kakorkoli že. E, Evropska unija postaja neka demokratična skupnost, ni sicer primerljiva z državo, ampak vendarle državljani lahko na tri načine uresničujejo svojo demokracijo. Prvo je preko volitvami in poslanci, parlamentom, vladami torej preko predstavniškega načela drugo je neposredno z referendumom in tretje iniciativa in eh, to, to tretji moment tretji element demokracije je vnesla lizbonska pogodba in jaz mislim da to dejansko to kot smo slišali ravno kar prispeva k temu da evropi zmanjšujemo demokratični deficit in to je zlasti pomembno sedaj ko eh, doživljamo vsesplošno krizo, ki ni samo ekonomsko-finančna, ampak tudi politična in kadar so krize, ljudje izgubijo zaupanje tudi v demokratične ustanove. In ni čudno, da se zadnja leta pojavlja vedno več protidemokratičnih gibanj, neonacističnih, neokomunističnih, ki poskušajo izkoristiti eh, sedanjo krizo in pa uh, uh, dodatno stresti demokracijo v, eh, tudi v Evropski uniji. Eh, nekatere raziskave kažejo, da eh, podpora demokraciji upada, da živimo, da doživljamo neko regresijo, ne pa razvoj demokracije, kot je naprimer analiza The Economista, kjer demokratični indeks upada na podlagi različnih Eh, kriterijev. skratka eh, to pobudo zagotovo moramo podpreti. seveda pa so nekatere težave eh, zlasti konkretne težave ki jih je tudi komisija v to uredbo vnesla. komisija poskuša maksimalno zakomplicirati celoten postopek in to ni dobro. to da bi samo za odločanje o dopustnosti nekega vprašanja bilo potrebno tristo tisoč overjenih glasov zbrati se mi zdi nekoliko hecanje iz demokracije to ni resno. Eh, nekajkrat manj ali pa nekaj desetkrat manj ali pa celo stokrat manj glasov bi bilo za to potrebnih. Eh, od začetka se je govorilo da bo eh, da je potrebno milijon glasov iz petih držav no zdaj smo videli da je predlog iz ene tretjine iz devetih držav kar po eni strani otežuje po drugi strani pa to niti ni tako slabo s tem se lahko prepreči da bi iniciativa prišla samo iz določene regije ali pa skupine držav. Eh, demokratična iniciativa mora vendarle nositi neki splošen obči evropski interes in šele takrat dobi svoj smisel. skratka jaz sem za to da eh, poskušamo poudariti v tem mnenju da se morajo postopki poenostaviti eh, ne zakomplicirati in da naj svet in pa komisija nekatere svoje nastavke spremenita. Hvala lepa. Nedvedalova. Uh, jaz vlastim s tem, če povedal. Hvala lepa. Popolnoma se strinjam s tem, kar je dejal gospod Zver. 300 tisoč podpisov je preveč. 50 tisoč bi bilo dovolj, na primer. Vprašanje pa je, ali bi potem uspeli zbrati končnih milijon podpisov. In tudi seveda ni potrebno, ni prav omejevati glede vsebine. Mislim pa, da je potrebno seveda upoštevati primarno pravo Evropske unije. Vprašanje, ki se pojavlja, je tudi sprememba sedeža Evropskega parlamenta. Strasbourg, vemo, da obstajajo različna mnenja. Državljani, mislim, da bi morali imeti na voljo jasna pravila. In moramo jasno povedati, kaj ne more biti predmet državljanske pobude. To mislim, da je zelo pomembno. Potrebno je natančno povedati, kaj se bo zgodilo, ko bo, zbranih, ko bo zbrano potrebno število podpisov. Kakšen bo naslednji korak? Ali bo to potrditev ali karkoli drugega?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 tudi povečati ulogo in težo Evropskega parlamenta. Kaj ti poslanci in poslanke so tisti, ki služijo kot nek simbol demokratičnosti v Evropski uniji. Nedavno smo sprejeli tudi resolucijo v Evropskem parlamentu in sicer na temo rudnikov in tehnologije, ki se uporablja. Samo 48 glasov je bilo proti tej resoluciji. Evropska komisija je celo spremenila resolucijo o rodnikih cianida z veliko večino. Rekla je, da se lahko še naprej uporablja ista tehnologija tudi z uporabo cianida. To je samo en primer. Evropski parlament in Evropska unija in Evropska komisija niso zazeli enakega stališča. Vloga parlamenta se tudi ni okrepila in kadarkoli vloga parlamenta ni dovolj močna, pride do težav pri demokraciji. Če prevladajo gospodarski interesi ali interesi velikih držav, če res prevladajo strogo gospodarski interesi, ki potem narekujejo sprejemanje zakonodaje, ki gre celo v nasprotju z željami parlamenta in resolucijami parlamenta in željami državljanov, govorimo o demokratičnem primankljaju. Zato bi morali resnično okrepiti demokracijo, tudi parlamentarno in državljansko demokracijo. Evropski parlament je po mojem mnenju tisti, ki lahko najbolje okrepi ulogo teh državljanskih pobud. Torej, mislim, da moramo sedaj dati čas, ko spet tun, do septembra, sama pa naj pripomnim, da imam velike pomisleke. Velike pomisleke glede učinkovitosti glede razočaranj, ki jih bomo sprožili s temi pobudami. Vsi, ki so udeleženi, mislijo, da bodo na koncu dobili zakonodajo in da bo vse urejeno tako, kot si želijo. Tako to ne gre v demokraciji. Nisem proti državljanski udeležbi. Imam pa težave s tem, ker vem, da bomo imeli veliko podpisov naprimer zbirajo podpise za to, da v nedeljo ne bi delali. Torej, zbujamo pričakovanja, ki jih ne moramo izpolniti. V parlamentu se že dolgo izkorišča instrument pisnih izjav. Tega ne podpisujem, ker menim, da je moja naloga delo v parlamentu, zakonodaja, priprava zakonodaja v odborih. In ta poplava, pisnih izjav, ki nas vse čas silijo v podpis, ne želim podpisovati tega, čeprav se mi zdi za misel dobra. Mislim, da moramo resnično paziti. Zbujamo pričakovanja, ki jih lahko samo razočaramo. In podobno se mi zdi tudi tukaj. Gospa Tun bo morda vse skupaj pripravila na način, da bomo dobili nekaj, kar bo izvedljivo in kar nam ne bo povzročalo večjih težav kot sem to opisala. Sem pa zelo skeptična. Prosim, gospod Tun. Ja, da, tudi sama menim, da je tako. Nadaljevala bom v polščini. Torej, tudi sama menim, da je tako in da ne bi vse skupaj postalo še bolj zapleteno, moram reči, da veliko zadev še nisem razložila, naprimer varstvo podatkov. Kaj bomo storili s temi podpisi? Jih bomo ohranili, zbirali? Koliko podatkov bomo zahtevali? V različnih državah imamo različne dokumente in to je komisija navedla. In kaj bo z ljudmi, ki že leta bivajo v drugi državi? In kjer imamo tudi različne sisteme ponekod so osebe polnoletne z 18 leti, v drugih 16. In kaj bo, naprimer, z nekaterimi drugimi podrobnostmi. Imeli bomo še zelo veliko težav. Poseeno menim, da bi, če bomo pokazali kar se da največ dobre volje in odprtosti do državljanov, lahko ustvarili nekaj. To je zapisano v pogodbi. In evropska državljanska pobuda je možnost za državljane, da se bodo počutili, da so evropejci in da lahko vplivajo na evropske zadeve. Zato moramo biti kar se da jasni, istočasno pa tudi kar se da preprosti. In to je tisti izziv, s katerimi se soočamo tukaj v parlamentu, pa tudi v svetu, ki je pripravila že dokument, predvsem pa seveda za komisijo. Tukaj bomo potrebovali dobro sodelovanje. To bo nujno potrebno. Hvala lepa. Okay. So, tako smo na koncu naših razprav. Želim, želim ti veliko zadovoljstva in učinkovitosti pri pripravi smiselnega dokumenta. Sedaj pa točka 11 na našem dnevnem redu, sprejetje sklepov koordinatorjev včeraj začer. Mislim, da ste to dobili. To lahko potrdimo, nihče ni proti. 12. točka, razno. Bi kdo želel še kaj povedati? Ne. Potem vam pa želim čudovite počitnice tudi tolmačem in vidimo se spet septembra. Nasvidenje. Okay.